Ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi kolegi, drage kolegice, opravičujem se, ker začenjamo z zamudo, ampak imeli smo težave, ker Lislin eh, žal ne more biti tukaj iz zdravstvenih razlogov. Tudi sama nisem mogla priti prej, ker sem imela termin, ki sem ga morala uh, upoštevati in zato se opravičujem, ker uh, začenjamo kasneje. Res ni šlo drugače, sekretarjat se je zelo trudil, ampak žal svojih obveznosti nisem mogla odpovedati. Zato pa, zdaj kar začenjamo z 31. točko, gre za poročilo kolega Derose in sicer poročilo o socialnih storitvah. Eh, kolega Derosa je predložil svoje poročilo, zdaj bomo izvedli prvo izmenjavo mnen in eh, dajem besedo kar kolegi Derosi, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, vsekakor niste vi krivi, da začenjamo kasneje, to se pač od časa do časa zgodi pri našem delu. To poročilo govori o prihodnosti socialnih storitev splošnega pomena. Obstaja širok konsens v Evropi, da so socialne storitve splošnega pomena eh, v srču evropskega socialnega modela. Ravno tako eh, priznavamo, da nam stvari še ni uspelo urediti tako, kot bi želeli, glede tega, kako Evropa uh, sodeluje z državami članicami in skrbi za to, da bi tukaj res šlo za socialne storitve splošnega pomena, ne glede na bogatstvo in prihode, kajti gre za storitve, ki niso ključne samo za uporabnike, ampak tudi za podjetja, posebej mala podjetja. Uh, ključne so te storitve za kakovost naše družbe tudi za kakovost življenja. In to je bilo ugotovljeno tudi v številnih raziskavah, ki jih je eh, izvedel Eurofound, Evropska fundacija za raziskavo življenjskih pogojev. Zato je pomembno, da ko govorimo o tem vprašanju, upoštevamo, kakšne so trenutne razmere in kako lahko dosežemo napredek pri zagotavljanju bolj kakovostnih socialnih storitev. Že dolgo teče razprava, odkar sem jaz tukaj, pa verjetno tudi že prej je tekla o storitvah splošnega pomena. Torej gre za celo področje storitev splošnega pomena, kar vključuje najrazličnejše definicije eh, negospodarskih in gospodarskih storitev socialne storitve splošnega pomena lahko eh, opredeljujemo kot oboje, torej kot eh, negospodarske in uh, gospodarske. Seveda, vedno prihaja do sporov glede tega, kje točno poteka ločnica. In na tem se je seveda vedno mogoče odločiti samo glede na konkreten primer. Na zadnje, ko smo obravnavali to temo, je bilo leta 2007 s poročilom Ferrero. Uh, In ena od najpomembnejših pobud v tem poročilu je bil predlog za uh, forum. Ta nam je dal možnost, da redno pregledujemo, kaj se dogaja na tem področju. In eh, tretji tovrstni forum je potekal pred nekaj meseci v okviru belgijskega predsedstva. Uh, Takrat je bilo pripravljenih 15 priporočil o tem, kako doseči napredek na področju socialnih storitev splošnega pomena. Tudi sam sem poskušal ta priporočila vključiti v svoje poročilo. Upošteval sem tudi stališča deležnikov, eh, široke palete deležnikov, vključno s eh, deležniki iz civilne družbe, z lokalnimi oblastmi, eh, celo eh, s poslovnimi organizacijami sem se pogovarjal in poskušal sem upoštevati tudi njihova stališča. Seveda smo organizirali tudi javno predstavitev na to temo, eh, kar je bilo zelo koristno. Tukaj sem poskušal zauzeti čim bolj pragmatičen pristop. Ne poskušam eh, doseči razdelitve parlamenta glede tega vprašanja. Torej, mislim, da obstaja širok konsens, ne sicer soglasje, ampak širok konsens v vseh institucijah, svetu, komisiji in v parlamentu eh, glede tega, kako pomembne so socialne storitve splošnega pomena. Eh, glavna novost, ki jo tukaj zaznavamo, Eh, je seveda gospodarska in bančna kriza, ki nas spremlja od leta 2008 in ki pomeni pritisk na financiranje teh storitev, hkrati pa se tudi povečuje popraševanje po teh storitvah. Najti moramo torej nek način, eh, kako se lahko eh, lotimo tega problema in v svojem poročilu predlagam, kako bi se lahko te problematike lotili. Druga velika sprememba, ki je po mne, mojem mnenju je zelo pozitivna, je nova pogodba, v kateri podarjamo dejstvo, da si prizadevamo za socialno tržno gospodarstvo, da želimo razvijati evropski socialni model, da vključujemo socialne politike eh, unije v vse naše politike in. in To je zapisano v devetem členu, v tretjem členu je opredeljeno, kakšno Evropo želimo. Uh, učinkovit, konkurenčen trg je temeljnega pomena eh, za to, kar Evropa predstavlja. Eh, seveda pa je tu še 14. člen, ki predvideva možnost, da Evropska unija oblikuje široko uredbo eh, oziroma široka pravila na področju storitev socialn, splošnega pomena. In potem je tu še protokol, ki opredeljuje socialne storitve kot nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Uh, one so tiste, ki odločajo, kaj sodi med eh, storitve splošnega pomena, kaj sodi med socialne storitve splošnega pomena in da tudi države zagotavljajo te storitve glede na to, kako eh, mislijo, da je najbolje. Eh, to seveda vpliva na številna področja, to vpliva na eh, javno naročanje, redno prihaja do primerov pred Evropskim sodiščem, ko gre za eh, spore med zasebnimi podjetji in javnimi oblastmi, kjer prihaja do spora glede tega, kako naj bi se ponujale določene storitve. In uh, po mojem mnenju je na podlagi to vrstnih primerov prišlo do nekaterih slabih in tudi do nekaterih dobrih odločitev. Na podlagi tega smo naprimer dobili svežen, ki je uh, postavil pragove za socialna stanovanja. Uh, In eh, to je dobro, ne samo zato, ker imamo jasne pragove, ampak eh, gre tudi za opredelitev tega, kaj pomeni ponujanje socialnih stanovanj, ali gre tu za dobrodelno dejavnost, ali bi morali ta stanovanja ponujati samo tistim, ki jih potrebujejo in tako dalje. Eh, torej, tukaj je veliko vprašanj, ki jih je potrebno razrešiti. Poskušal sem torej. Eh, zauzeti čim bolj pragmatičen pristop. Eh, in eh, o tem govorim tudi v obrazložitvenem memorandumu. Nisem vključil predloga za okvirno direktivo o socialnih storitvah ali o storitvah splošnega pomena. Lahko bi imeli eh, široko razpravo o tem in se na veliko razburjali o tem in se prepirali. Morda bi zmagal, morda ne. Um, ne vem pa, če bi kakorkoli pri tem dostopili. Eh, dosegli napredek, kar zadeva bolj kakovostne storitve. Zato sem se osredotočil na to, da poskušam opredeliti, katera so ključna vprašanja za deležnike, kakšne eh, skrbi so izpostavili in eh, poskušam se praktično lotiti teh vprašanj in teh pomislekov. Eh, kar zdaj pa moje predloge ne trdim, da so popolni, eh, zelo sem odprt za predloge sprememb. Eh, za popravke pod pogojem, da eh, bodo seveda v okviru pogodb, kajti pogodbe konec koncev so podlaga za vse, kar tukaj počnemo. Druga točka, ki jo izredno izpostavljam, je, eh, da smo imeli tretji forum o socialnih storitev splošnega pomena in uh, eden od mojih predlogov je, da bi morali imeti čez dve leti še četrti tovrsten forum, ki bi ga organiziral naš odbor, ker smo pravzaprav en od glavnih akterjev na tem področju. Morda ima kdo drug kakšne drugačne ideje. Uh, sem pa prepričan, da potrebujemo nek mehanizem, ki vnaša dinamiko na to področje, ki prispeva k napredku na eh, tem področju pri vprašanjih, ki sem jih izpostavil in ki jih boste verjetno izpostavili tudi vi in kjer je napredek eh, potreben. Eh, predlagam torej neko posebno delovno skupino na visoki ravni, kjer bi bili zastopani vsi deležniki, vključno z našim parlamentom. Eh, zastopani bi bili pristojni generalni direktorati, organizacije civilne družbe, eh, tisti, ki zagotavljajo te storitve, tudi lokalne oblasti, morda preko odbora regije ali preko kakega drugega mehanizma. Eh, veliko je predstavniških organizacij. Ampak temeljno načelo je, da potrebujemo nek mehanizem, ki bo pregleden in ki bo temeljil na odprtosti. E, potrebno je omogočiti deležnikom, da sodelujejo, da izpostavijo problematiko, e, vprašanja in da vnašajo neko dinamiko pri doseganju napredka. Taka posebno delovna skupina bi e, poročala četrtemu forumu čez dve leti o doseženem napredku. Torej, eh, tukaj se ne poskušam spuščati v ideološke razprave, iščem nek način, kako eh, na, doseči napredek za tiste državljane, ki potrebujejo te storitve in za podjetja, ki potrebujejo te storitve, kajti nobenega podjetja v Evropi ni, ki eh, ne bi bilo odvisno od zagotavljanja kakovostnega izobraževanja v Evropi. To je bistvenega pomena. Vsa podjetja v Evropi so odvisna od tega, da eh, lahko računajo na dostopen in učinkovit zdravstven sistem, na javen prevoz in tako dalje. Gre za storitve, ki so res temeljnega pomena. Danes zapodne je nekdo omenil, da se jim zdi, da so zasebne naložbe gonilo rasti v Evropi mislim, da zasebne naložbe, zasebna podjetja so pomembna, ampak javne storitve so gonilo eh, in eh, pravzaprav so zasebne naložbe samo nekakšno eh, gorivo, ki se v to steka in nikogar, nikogar pa nočem tega usiljevati. Ne bi smelo priti do konfliktov med vlogo javnosti in zasebnega sektorja pri zagotavljanju Eh, delovnih mest pri eh, zagotavljanju eh, proizvodov in vsega, kar družba potrebuje. Torej, zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, je, da uh, govorim o prostovoljnem uh, okviru kakovosti, ki se že razvija. Imam nekaj predlogov o tem, kako bi lahko to izboljšali, kako bi lahko to nadgradili. Potrebno je seveda upoštevati, da gre za prostovoljni okvir in mislim, da bi se moral ta okvar uporabljati kot podlaga v tistih državah članicah, kjer. Eh, nimajo pravih standardov kakovosti, ravno tako pa bi se moralo to uporabljati eh, kot merilo za doseganje višjih ravni kakovosti v tistih državah, kjer že imajo določene standarde kakovosti. Ravno tako mislim, da je potrebno vključiti socialne kriterije, tako kot kakovostne kriterije, ko govorimo o zagotavljanju storitev. Ne samo kakovost za tiste, ki delajo na področju teh storitev, ampak seveda je, mora biti v spredju kakovost za uporabnike storitev. In to velja, po mojem mnenju, tako za javno zagotovljene storitve, kot tudi za zasebno zagotovljene storitve. V primerih, ko naprimer javne oblasti eh, zagotavljene določene storitve eh, pogodbeno prenesejo na zunanje izvajalce. Eh, tukaj vsekakor morajo biti izpolnjeni kakovostni in socialni kriteriji. Torej, široko rečeno, eh, tak je moj pristop k temu poročilu. Eh, upam, da bo sledila živahna razprava in eh, upam, da bomo dosegli širok konsens glede ključnih vprašanj. Mislim, da je nam reč to potrebno, zato da bomo dosegli napredek in zagotovili socialne storitve splošnega pomena visoke kakovosti za naše državljane v prihodnje. Hvala. Wir danken. Ähm Najlepša hvala. Hvala poročevalcu. Zdaj pa sledijo prispevki poročevalcev v senci. Najprej gospa Regina Bastos iz Evropske ljudske stranke. Izvolite. Eh, eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom skušala biti čim bolj kratka in jedrnata v zvezi s temi stališči, ki jih je predstavil naš poročevalec. Vesela sem, da je gospod Derosa opravil tako izvrstno delo in mu zato tudi čestitam. Dobro je, da je zauzel pragmatičen pristop, ta pristop pa mi ravno kar predstavil. Mislim, da je ubral tak pristop, ki nam omogoča, da se izognemo tej dihotomiji, ki bi se lahko pojavila v razpravi. Skušam namreč razumeti, kakšna je seveda prihodnost tovrstnih storitev v času finančne in gospodarske krize. Strinjamo se s tem, da so storitve splošnega pomena pomembne za gospodarsko in teritorijalno kohezijo. Vemo, da so to storitve, ki se državljanom zagotavljajo vsakodnevno. Naprimer gre za vozne storitve, potem za socialne storitve, storitve dobave vode in tako naprej. Vse to državljani potrebujejo in te storitve so jim tudi dostopne. Zato bi morali biti nekoliko bolj previdni, kajti sektor socialnih storitev se specifično nanaša na življenje, ki poteka v lokalnih, regionalnih skupnostih v državah članicah. Storitve splošnega pomena so po našem mnenju v pristojnosti držav članic. One so tiste, ki so zadolžene za te storitve, kajti storitve se izvajo pravzaprav na nacionalni ravni ne potrebujemo nujno evropskega zakonodajnega okvira. Razen, če ne bi takšen zakonodajni okvir predstavljal pravne podlage, ki bi zagotavljala boljšo preglednost. Mislim pa, da to ne bi smela biti okvirna direktiva, ki bi na kakršen koli način preobrnila na glavo pristojnosti, način organizacije, storitev splošnega pomena in tako naprej. Predvsem je pomembno to, da so te storitve visoko kakovostne in da so enostavno dostopne za državljane. Na to pa se, po našem mnenju, vse skupaj bolje izvaja in nadzoruje na nacionalni ravni, na ravni držav članic. V kriznih časih je to še toliko bolj pomembno, kot je rekel naš poročevalec. Leta 2007 smo sprejeli poročilo Ferreira o storitvah splošnega pomena. Vmes se je potem zgodila kriza, ki od nas zahteva, da še posebej skrbno spremljamo razvoj teh storitev. Potem je pa tu še pogodba, ki smo jo sprejeli, ki bolj odločno podarja socialne storitve, tako da se nam zdi zelo dobro, da sedaj imamo na voljo člen 14 in pa dodatni protokol, ki nudita pravni okvir. Pragmatičen pristop bi morali zauzemati tudi v prihodnje, ne bi smeli imeti kakršnih koli predsotkov v zvezi s tem, da so države članice odgovorne za organizacijo tovrstnih storitev, ne bi smeli nasprotovati tudi sodelovanju zasebnega sektorja pri izvajanju storitev in pri zagotavljanju storitev. Poleg tega bi morali spremljati, kako se stvari razvijajo. Upoštevati je treba tudi pomisleke vseh strani, ki sodelujejo pri zagotavljanju teh storitev. Predvsem pa je treba zagotoviti univerzalnost, dostopnost, socialno vključenost, učinkovitost in smotrnost samih storitev. Mi se zauzemamo za to, da se oblikuje namenska delovna skupina Nekaj predlogov sprememb bomo zagotovo vložili, kajti želimo si vzpostaviti čim boljše sodelovanje in s tem tudi podpreti pragmatičen pristop. Zlasti v tem trenutku se mi zdi to še toliko bolj pomembno, kajti naši državljani se vse bolj pogosto poslužujejo to vrstnih storitev. Hvala. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala, gospod Bastos. Naslednja na mojem seznamu je Krima Deli skupine zelenih. Izvolite. Euh, Najprej bi se rada zahvalila gospodu De Rossi za delo, ki ga je opravil. Mislim, da je dobro povzel vse ključne točke, ki smo jih odločno branili med forumom, ki je potekal na temo storitev splošnega pomena. Najprej se mi zdi, da bi morali res biti zelo skrbni in pozorni. Države članice so tiste, ki bi morale zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za socialne storitve. Države članice so tiste, ki se morajo zauzeti za to, da bo v proračunih namenjeno dovolj finančnih sredstev za te storitve. Kar zadeva proračunska sredstva, se mi zdi, da bi bilo Dobro, če bi imeli davek na finančne transakcije, kajti s temi sredstvi bi lahko financirali socialne storitve. Zdi se mi, da bi morali skrbno paziti tudi na to, kakšna merila bomo uvajali. Predvsem imamo v mislih merila v zvezi s kakovostjo, pa naj si gre za okoljska ali socialna merila, ki so po mojem mnenju ključnega pomena tudi, ko objavljamo javne razpise. Namreč prostovoljstvo na tem področju očitno ne deluje. Želim si, da bi v evropski zakonodaji priznali, da socialne storitve delujejo na drugačnih načeljih, ne na tržnih načeljih. Tako da ne bi smeli razmišljati o teh storitvah izključno z vidika profita, dobička. Te storitve bi morale biti kakovostne. Potem pa je tu še pravno vprašanje. Kako naj poteka sodelovanje med teritorijalnimi skupnostmi, kakšna oblika sodelovanja naj se vzpostavi med posameznimi javnimi predstavniki. Ko že govorim o merilih, naj povem, da je pomembno tudi pravico do dostojnega dela, da se zauzamemo za enakopravno plačo in tako naprej. Zakaj se zastavlja ta vprašanja? Zato, ker ste že sami povedali, da več let delamo na tem. Tako da je vprašanje pravzaprav, kaj pa bomo storili po tem poročilu? Kakšne oprijemljive rezultate želimo predstaviti državljanom? To je vprašanje, ki bi si ga morali danes zastaviti. V imenu skupine zelenih bomo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 da to poročilo, ki je pripravil gospod Derosa, ne bi smelo postati preveč nejasno, kaj ti stvari je potrebno posem jasno povedati. Privatizacija storitev brezizhodno pomeni poslabšanje in pomeni večjo odvisnost. Morda lahko poskusite ponovno začeti. Ja, najlepša hvala. E, pravzaprav gre tukaj za privatizacijo. Privatizacija e, storitev vedno pripelje do slabših storitev, te postanejo bolj drage in bolj oddaljene od ljudi. Zakaj govorimo o privatizaciji storitev? Sveda, ko proizvajaš eh, blago, eh, vedno prihaja do nihanja v popraševanju. Val privatizacije se je začel v Združenem kraljestvu in privatizacija je eh, vedno pripeljala do tega, da so se razmere poslavšale. Zato ne želim, da bi eh, se s tem zgodil, poročilom zgodilo to, kar se je vedno zgodilo s tovrstnimi poročili, da je postalo nekaj posebno nejasnega in uh, ne preveč uh, zgovornega, gospod Šrtje. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Čestitam kolegi De Rosi za opravljeno delo. V delovni skupini skupini, stalni delovni skupini, kjer sedijo predstavniki evropskih sindikatov in Evropskega parlamenta, že imeli priložnost obravnavati to temo. Razprava je bila zelo plodna in je tudi prispevala k pripravi tega poročila. V celoti se strinjam s tem, kar je povedala gospa Bastos. Strinjam se tudi s tem, kar je kasneje povedala kolegica Deli paziti moramo na to, kaj se dogaja na evropski ravni. Ne moremo zahtevati čisto vsega in še več od držav članic. Ne moremo samo reči, no, poskrbite za to, da boste bolje upravljali z nacionalnimi proračuni, da bodo leti uravnoteženi. Pazite se, če ne boste spoštovali tega ravnoteže, če ne boste, potem bomo uvedli sankcije v okviru Evropskega socialnega sklada, kot smo govorili danes do povdne. Slišala sem tudi, da se morajo države članice zauzeti za to, da ohranijo raven obveznosti, ki so jo nase prevzele, ko gre za socialne storitve splošnega pomena. Ne moremo resnično zahtevati vsega in še več od držav članic, zato moramo biti pozorni. Res je, da se strinjamo da morajo socialne storitve splošnega pomena biti visoko kakovostne, da jih moramo zagotavljati v mestnem okolju in na podeželju. O tem sem se že pogovarjala tudi z našim poročevalcem. Vseeno pa pazite na to, da ne bomo pritiskali na čisto vseh ravneh, kajti to bi lahko se na koncu obrnilo proti našim državljanom, poleg tega pa bi bilo slabo za podobo Evrope. Tako da bodimo stvarni. Um, Najlepša hvala. Zdaj pa bi predala besedo predstavnici komisije. To je gospa Končeta Koltrera. Imate besedo, izvolite. Thank you. I would like first of all... Najlepša hvala. Za začetek bi želela čestitati gospodu Derosi za to zanimivo in celostno poročilo, ki temelji na zelo poglobljeni analizi sektorja socialnih storitev. Upošteva pa tudi stališče različnih deležnikov. Komisija z zanimanjem spremlja in bo spremljena razpravo o tem osnutku poročila. Strinjamo se, da so socialne storitve ključnega pomena za evropsko družbo. In Tudi v svojem sporočilu iz leta 2007 smo izpostavili načela organizacije socialnih storitev. Socialne storitve igrajo preventivno in socialno kohezivno vlogo. Eh, namenjene so eh, celotni populaciji in kot je gospod Andor povedal ob več priložnostih, eh, tu ne gre za strošek, ampak gre za naložbo Evropske unije. Zelo me veseli, da je poročevalec tudi v svojem poročilu upošteval te ideje upam, da bo poročevalec uspel doseči konsens glede te ideje, ki mislim, da je zelo pomembna. Naj vas opomnim, da organizacija in financiranje socialnih storitev je v prvi vrsti v pristojnosti držav članic, vendar pa komisija državam članicam pomaga organizirati in financirati kakovostne, učinkovite eh, in stroškovno učinkovite. Eh, socialne storitve. Eh, s tem se ukvarjamo v odboru za socialno zaščito, kjer pripravljamo okvir za socialne storitve in tukaj delamo v skladu z linijo, ki jo menja tudi gospod eh, Derosa, namreč zazemamo se za izvajanje prostovoljnega okvira. Poleg tega pa pomagamo organom v državah članicah, da bolje uporabijo pravila za javne eh, storitve, za eh, javno naročanje in tako dalje v skladu z sodno prakso in zakonodajo. Kako to počnemo? Leta 2007 eh, smo začeli objavljati dokumente z najpogosteje zastavljenimi vprašanji, omogočamo interaktivne storitve, in omogočamo državljanom in eh, javnim organom, da zastavljajo vprašanja. Sodelujemo z odborom za socialno zaščito in imamo tudi obsežen vodnik, ki eh, podaje smernice in eh, vodila v zvezi z različnimi pravili, ki sem jih omenila. Pripravljamo tudi usposabljanja za predstavnike lokalnih organov, da bodo ti lažje resničevali evropska pravila. Eh, vendar pa mislim, da je zdaj pravi trenutek, da, da steče ta razprava v Evropskem parlamentu, da obravnavate to poročilo, kajti tudi komisija razmišlja o reviziji dveh najpomembnejših zakonodajnih aktov, ki veljata za to področje. Gre za pravila o državni pomoči in o javnem naročaju. Eh, revidiramo svežen o državni pomoči, začeli pa smo tudi s posvetovanji o javnem naročanju preko zelene knjige, ki je bila objavljena pred nekaj tedni. Torej, zelo nas zanima, kakšna bo ta razprava in veselimo se predlogov, ki jih boste pripravili. Nekatere to vrstne predloge smo videli že v okviru tega poročila in eh, zelo eh, nas zanima, kakšen bo konsens glede teh predlogov. Eh, Jaz še nekaj bi želela povedati in mislim, da to gospoda Derosa ne bo presenetilo. Nekoliko bolj skeptični smo eh, glede ideje o vzpostavitvi eh, posebne delovne skupine z več eh, deležniki. Kot je že povedal gospod Andor, se nam zdi bolj realistično in tudi bolj pragmatično, če bi nadgradili to, kar že obstaja. Ne strinjamo se, da SPC ni pregleden ali da odbor za socialno zaščito ni dovolj učinkovit. In mislimo, da je to eh, res eh, pravi forum za izvajanje novih pravil o socialnih storitvah. Obstaja tudi neformalna delovna skupina, ki se ukvarja s temi vprašanji. Objavila je že zelo obsežno in zanimivo poročilo, ki ste ga tudi eh, omenili v svojem osnutku in mislim, da v odboru za socialno zaščito lahko nadaljujemo z razpravami o izvajanju evropskih pravil, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da je to zdaj pravi trenutek za razpravo, sploh glede na vse novosti, ki bodo prišle v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala. Hvala komisiji. Zdaj pa za konec dajem besedo še pročevalcu. Gospod Derosa, izvolite. Najlepša hvala. Pravzaprav nimam kaj dosti dodati. Mislim, da morajo verjetno poslanci tudi v okviru svojih skupin še razpravljati o tem, kakšne predloge sprememb bodo predlagali in z veseljem se bom z njimi sestal posamično ali v skupinah in se pogovarjajo o teh spremembah. Zelo me veseli, da vsi, ki so spregovorili, pozdravljajo poročilo kot tako in eh, lahko povem, da. Uh, sem že navajen, da ne glede na to, kako dobro poročilo je, vedno dobimo predloge sprememb, taka je pač narava našega dela. Bom pa poskušal poskrbeti za to, da bomo dosegli konsens, ne da bi se ujeli v past, ki jo je izpostavil gospod Farber, namreč da bi pripravili nekaj, kar ne bo pomenilo ničesar. Torej, res ne želimo pripraviti poročila, ki ne bi ničesar povedalo, želimo nekaj, kar bo dejansko doprineslo k razpravi. Uh, in ki bo dejansko predstavilo stališče nas kot eh, parlamentarcev in nam tudi omogočilo sodelovanje v soodločanju glede različnih tem eh, s svetom in tudi s komisijo. Zelo pozdravljam eh, to, kar je povedala predstavnica komisije. Seveda vem, da komisija ni preveč naklonjena ideji eh, posebne delovne skupine. Eh, tu ni nepremostljiva ovira, obstaja načelno soglasje, da potrebujemo neko telo, eh, ki bo zagotavljalo napredek. Sam sem prepričan, da odbor za socialno zaščito, ne glede na to, kako dobro delo je pravilo v preteklosti, ni dovolj odprt, ni dovolj pregleden in eh, tudi ni dovolj angažiran v celem postopku. Ni dovolj, da samo sem in tja se odprejo vrata in se pogovarja z nekaterimi deležniki. Eh, potrebujemo dinamičen mehanizem, ki zagotavlja stalno interakcijo med deležniki. To seveda lahko vključuje tudi ljudi, ki običajno delujejo v okviru tega odbora. Res pa mislim, da potrebujemo nek dinamičen proces. In če, vidi, če lahko tako rečem, je to eden od ključnih elementov tega poročila. Kar zadeva samo sestavo, o tem lahko razpravljamo, tukaj ničesar ne predpisujem, pravim samo, da mora biti to telo uh, pregledno, da mora biti pripravljeno sodelovanje in odprto, kajti sicer to ne bo delovalo, sicer bo to zopet neka skupina, ki bo sedela za zaprtimi vrati, se pogovarjala med seboj in nič se ne bo spremenilo. Torej, res potrebujemo nekaj, kar bo odprto in kar bo spodbojalo sodelovanje. O tem se lahko pogovarjamo in uh, dobil sem že odgovor odzive določenih eh, deležnikov, s katerimi sem se posvetoval v pripravljalni fazi. Eh, dobil sem nekaj zelo zanimivih komentarjev in eh, večino jih bom lahko upošteval, vseh ne, ampak pač taka je narava samega postopka. Mislim, da veste tudi, kakšen je rok za ložitev predlogo sprememb. To je 23. marec, kar je dokaj k malu. Zato lahko samo rečem, da naj se zdaj delo začne. Najlepša hvala, to sem želela tudi sama povedati. Hvala vam in vsem, ki so sodelovali v razpravi. E, časovnica je naslednja. Prihodnji teden 23. marca je rok za ložitev predlogov sprememb. Razprava o predlogih sprememb bo 13. do 14. aprila na našem zasedanju. Predloge sprememb bomo sprijeli 24. in 25. maja na zasedanju in predvideno je, da bo to poročilo obravnavano na plenarnem zasedanju junija. S tem zaključujemo s tem dosejem in zdaj prehajamo na točko 32. Tukaj gre za mobilnost delavcev v Evropski uniji, poročevalec pa je gospod Ungureanu iz Evropske ljudske stranke, ki mu kar predajam besedo. You, uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo se ukvarja z zelo pomembnim vprašanjem, to je vsem jasnem, po, po mojem, gre za spodbujanje mobilnosti delavcev. Že več kot deset let se razprava v Evropski uniji osredotoča na prednosti in na izzive, ki jih prinaša enotni trg s svojimi petimi svoboščinami, prosti pretok kapitala, oseb, blaga, storitev in tudi delavcev. Danes še vedno razpravljamo o mobilnosti delavcev, o prostem pretoku delavcev, kar jasno kaže, da cilji, ki smo si jih zastavili deset let nazaj, še vedno niso izpolnjeni. Ukvarjali smo se že s težavami, na katere naletijo delavci. V sporočilu komisije se to omenja. Prav tako se v sporočilu komisije navaja trenutno stanje. Nekaj najdemo predlogov in ukrepov, kako situacijo izboljšati. Zato sem se v svojem poročilu osredotočil predvsem na najbolj nujne probleme, predlagam tudi nekaj rešitev. Najbolj pa nas skrbi to, kako poskrbeti, da ne bo prišlo do težav na nacionalnem trgu, da ne bo prišlo do izgube delovnih mest na nacionalnih trgih, ko bodo enkrat odpravljene ovire. Nobenih gospodarskih ali drugih razlogov ni, zakaj bi ohranili ovire. Gospodu Derosu bi rad povedal, da tu ne gre za politiko ali ideologijo. Gre za izključno gospodarska vprašanja. Številni dokumenti komisije in tudi podatki komisije jasno podrobno navajajo, da je mobilnost delavcev imela celostno gledano pozitiven učinek v Evropski uniji. Tako da po mojem mnenju ni nobenega razloga, zakaj bi se morali bati ogromnega priliva delavcev z vzhoda v prihodnosti. Premikanje delovnih mest znotraj države pomeni samo, da mora nekdo sprejeti novo kulturo, se naučiti nov jezik, da se mora prilagoditi na novo okolje. To ni za vsakega nekaj čisto enostavnega. Tisti, ki se dejansko preselijo zaradi dela, se ne preselijo zato, da bi postali breme. Ponavadi te osebe samo zapolnijo vrzel na trgu dela. Dva zakonodajna akta sta posebej pomembna na tem področju, direktivi 36 in 38, obe sta zelo pomembni, zato ker se lotevata še obstoječih ovir, na katere naletijo družinski člani, potem pa so tu še ovire v zvezi s priznavanjem kvalifikacij in diplom. Potem pa je tu še vprašanje, kako nadzorovati trenutno stanje. Nacionalno zakonodajo oziroma zakonodaje bi morali povezati z evropskimi strategijami. O tem smo se med razpravami s komisijo že dogovorili. Še ena pomembna zadeva, ki jo moram izpostaviti. Prost pretok delavcev pomeni, da moramo zagotoviti tesno sodelovanje med delovno politiko na eni strani in izobraževalno, varnostno, socialno, davčno politiko na drugi strani. Sicer bi to lahko postal odvračilni razlog, zakaj ne slediti delu v drugo državo. Nekatere skrbi, kak kakšen vpliv bo strategija EU 2020 imela na mobilnost delavcev? Zdi se mi, da bi morali pravico do mobilnosti bolj uveljavljati. To je nekako treba vključiti tudi v strategijo EU 2020. Geografska poklicna mobilnost sta ključnega pomena za izpolnjevanje ciljev z področja zaposlovanja. Ti cilji so pomembni v okviru strategije EU 2020 tisti, ki ustvarjajo delovna delovna mesta, naprimer male, srednje, velika podjetja, potem vprašanje formalnega in neformalnega ter priložnostnega izobraževanja. Vse to so elementi, ki bi morali dati večjo pozornost. Nasprotniki mobilnosti pravijo, da bi morali najprej poskrbeti za odpravo administrativnih ovir, da je to ključna ovira na področju mobilnosti. Zanima pa me seveda tudi, kakšno je mnenje in kakšna so stališča kolegov. Hvala. Fijena. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo poročevalcem v senci. Za skupino socialistov in demokratov, gospa Blinkevič Jude, upam, da sem prav izgovorila vaše ime. Moje prvo, torej ime je lažje od prijimka. Najprej hvala lepa poročevalcu, gospodu Ungureanu, za pripravljeno poročilo. Strinjam se z večino ukrepov in zamisli, ki jih predlaga v tem poročilu. Strinjam se tudi s poročilom tega poročila. Vsi se strinjamo, da je prost pretok delavcev ena od temeljnih svoboščin evropskih državljanov. Na tem področju ne bi smelo biti nobene diskriminacije. Delavci, ki se selijo iz ene države članice v drugo državo članico Evropske unije, bi morali imeti možnost uveljavljanja istih pravic povsod, ne glede na to, ali gre za področje sociale, izobraževanja, zdravstva ali katerokoli drugo področje. Vsi bi morali imeti enake priložnosti in možnosti, te priložnosti pa bi morali nameniti tudi njihovim družinskim članom vendar si moramo pogledati tudi dejansko stanje. Nažalost, pogosto prihaja do kršenja pravic delavcev. Zelo pogosto delavci, ki prihajajo iz druge države članice, doživljajo diskriminacijo. V prvi vrsti zaradi tega, ker ne znajo dovolj dobro jezika države, v katero so se preselili, poleg tega niso dobro seznanjeni z eh, zakonodajo te države članice. Na to je tu še obdobje prilagajanja. Vse to delodajalci lahko izkoristijo. Ti delavci, naprimer, potem prejemajo nizke plače, nimajo nobenih socialnih jamstev. Tisto, kar mene najbolj skrbi, ko sem delala na Ministrstvu za socialne zadeve v Litvi, sem se s tem problemom pogosto soočala. Namreč skrbi me, da ti delavci pogosto delujejo na področju sive ekonomije ali pa jih zaposlujejo nezakonito. Boj proti to vrstni obliki zaposlovanja bi moral biti naš ključni cilj. Nezakoniti delavci namreč povzročajo škodo državi članici, ker ne plačujejo davkov, po drugi strani pa nimajo nobenih socialnih jamstev. Zato je to vprašanje, na katerega bi se morali osredotočiti. Še ena zadeva. Popolnoma se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da je skrajni čas, da se začnemo pogovarjati o tem, ali potrebujemo prehodno obdobje ali ne ko gre za prost pretok delavcev. Prehodno obdobje za osem držav članic se počasi izteka, še vedno sta tu Romunija in Bolgarija. Sporočilo Evropske komisije podaja razlago, enako velja za študije in analize, da tiste države, ki niso vedle prehodnega obdobja, nimajo nobenih pritožb nad delavci, ki so prišli iz novih držav članic, tako da se te države ne pritožujejo. Zato bi morale države članice, ki še vedno uporabljajo prehodno obdobje, upoštevati ta dejstva. Mislim, da ne bi smeli strahom gledati na možno preoblikovanje ali na možne spremembe pristopnih pogodb pogosto slišimo mnenje, da Evropska unija ni ena sama družina. Občutek imamo, da Evropska unija uporablja dvojne standarde. Nekateri evropski državljani so boljši v primerjavi z državljani, ki prihajajo iz določenih držav članic. Zato se mi zdi, da bi si morali to bolj podrobno pogledati. Komisarju Andorju sem poslala tudi ustno vprašanje. Pred nekaj meseci sem, poslala, sem prejela tudi odgovor na to vprašanje. Komisar pravi, da tudi komisija poziva države članice, da še enkrat razmislijo o svojih prehodnih ureditvah na področju prostega pretoka delavcev. Prost pretok delavcev bi namreč lahko precej gospodarstvu, lahko bi prispeval gospodarski stabilnosti, k socialni blagini prebivalcev in tudi k oživitvi gospodarstva. Toliko z moje strani, potem pa še eno praktično vprašanje, če smem. Morda mislite, da se je enostavno preseliti iz ene države v drugo državo. V zvezi s tem obstajajo različna mnenja komisija je v svojem sporočilu objavila tudi nekatere številke, ki kažejo na to, da relativno majhen delež prebivalcev v Evropski uniji živi v drugi državi članici, ne v svoji matični državi. Vendar je situacija v državah članicah različna. Majhne države članice, kot je Litva, imajo naprimer 100 tisoč prebivalcev, ki delajo v tujini. To pomeni, da je vpliv odhoda tolikšnega števila delavcev precej velik. Zato bi morali sodelovati s komisijo in se pogovarjati o vseh vidikih prostega pretoka delavcev. Dokazati moramo namreč, da za vse države članice prost pretok delavcev prinaša koristi. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kornelisen iz skupine zelenih je naslednja. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za to poročilo. Izjemoma sem zadovoljna z odstavkom 14 v 14. odstavku se odločno zauzemate za to, da se odpravijo prehodne ovire. V moji državi na nizozemskem še vedno obstajajo ovire za nekatere države članice. To pa potem privede do izkoriščanja delavcev. Gre pravzaprav za suženstvo. Drugega izraza ne moremo porabiti. V poročilu tudi piše, da bi morali povdarjati pozitivne učinke mobilnosti. Meni se zdi to izvrstna zamisel. Po drugi strani pa bi morali skrbno preučiti tudi negativne učinke prehodnih obdobij, zlasti v luči možnega pristopa Hrvaške. Vlada na nizozemskem bo zagotovo prosila za prehodne ukrepe tudi za Hrvaško, čeprav to sploh ne bi imelo nobenega smisla zato bi morali odločno pokazati, da to ni dobra zamisel. Izpostavili ste številne ovire na področju mobilnosti, nekaj pa ste jih pozabili omeniti, po mojem mnenju. Naprimer, priznavanje istospolnih zakonskih zvez in partnerskih zvez. Tudi to naprimer istospolnim partnerjem onemogoča delo v tujini. Mnogi še vedno ne uspejo pridobiti dokumentov, ki bi jih priznali to vrstne zveze. Še vedno ljudje, ki delajo v drugi državi, doživljajo diskriminacijo. Na nizozemskem imamo v zvezi s tem primere slabe prakse ne glede na to, ali gre za romunske ali bolgarske delavce, jih vsi, vse imenujejo ti delavce Poljaki. Poljak ali polski pravzaprav že postaja slabšalni izraz, tako da bi morali nekaj storiti v zvezi s tem. Poleg tega bi morali obravnavati tudi poskuse nekaterih držav, da oklestijo socialne pravice in pokojninske pravice, predvsem tistih oseb, ki so se preselili nazaj v svojo matično državo ali v drugo državo članico. Vsi ti ukrepi so bili sprejeti v okviru vrčevalnih ukrepov, tako da osebe, ki so plačevale davke v državi članici, bi morale imeti koristi od tega. Še zadnja stvar, ki bi jo rada omenila izguba pravice do glasovanja na nacionalnih volitvah. Če delaš, naprimer, v tujini nekaj časa, se ti to lahko zgodi. V nekaterih državah članicah je zelo težko sodelovati celo na evropskih volitvah, čeprav še vedno, naprimer, oseba živi v Evropski uniji, kar je absurdno. Veselim se dela poročevalcem. Upam, da bomo skupaj oblikovali ustrezne predloge sprememb in zagotovili bolj celosten pristop k temi. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja govornica, gospod Turun, izvolite. Okay, I use the same microphone. Um, bom uporabila kar isti mikrofon. Najlepša hvala za to poročilo. Par pripomp imam. Prav je, da se osredotočimo na ovire, na področju mobilnosti. Poleg tega pa bi, po mojem mnenju, morali izboljšati besedilo v tistem delu, ki govori o zaščiti pravic migrantov. Delovci migrantje so ranljiva skupina, slabo zaščitena skupina, pogosto se ti delavci znajdejo na nevarnih delovnih mestih, Tako da je to problem, ki bi se ga morali lotiti. Migracije bi morali biti dostojne, ta selitev delavcev bi morala biti dostojna, zato bi morali del besedila, ki govori o tem, okrepiti. Država gostiteljica bi morala izvajati ista pravila za delavce, ki prihajajo, naprimer, če smo na nizozemskem, z nizozemske ali pa iz druge države. Se pravi, enaki standardi za vse. Tudi ta vidik bi morali bolje vključiti v to poročilo. Nažalost, trenutno stanje ni takšno, to ni prav do tistih, ki se selijo v drugo državo, to tudi ni pravično do tistih, ki potem delajo za nizke plače in v negotovih pogojih. To je vse, kar imam zapovedati v zvezi s tem poročilom. Ta tema je za vse v našem odboru zelo pomembna in mislim, da je to dobro izhodišče. Hvala. Najlepša hvala. Eli Elizabet Moranšek je naslednja na seznamu. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu gospodu Ungureanoju za opravljeno delo. Mislim, da je to poročilo res kakovostno. Mislim, da gre v pravo smer in da je tudi zelo praktično. V celoti se strinjam s tem, da moramo podpreti mobilnost. Vsi potrebujemo mobilnost, vsi iznotraj Evrope. Vsak lahko ima koristi od tega. Mislim tudi, da bi morali biti izjemno pozitivni in konstruktivni, ko govorimo o delavcih, ki se selijo v Evropi. Ne gre za to, da da bi jih pretirano zaščitili. Po mojem mnenju gre samo za to, da bi mobilnost prinesla dodano vrednost tem delavcem. Priznati moramo vse tisto, kar je možno pridobiti tekom mobilnosti. Um, Se opravičujem, z nemškim prevodom imamo nekoliko težav. Gospa Moran, kar nadaljujte. Naj nadaljujemo ali začnemo začetka? Skratka, ko gre za mobilnost delavcev, bi morali poskrbeti za to, da bodo imeli možnost izkoristiti dodano vrednost, ki jo prinaša mobilnost. Namreč mobilnost nekaj dodaja k splošni izobrazbi, ki so jo, oziroma osnovni izobrazbi, ki so jo pridobili. Tako da bi lahko veljavi še dodaten argument in sicer, da bi bilo treba priznati dodano vrednost vsega znanja in izkušenj, ki jih delavci pridobijo tekom mobilnosti. Ti delavci so zagotovo pokazali ogromno zmogljivost za prilagajanje, pridobili so tudi novo znanje, to bi morali priznati. Gre za dodatne zmožnosti, znanje in veščine, ki jih ti delavci pridobijo tekom mobilnosti. Mobilnost bi morali priznati in jo šteti kot nekaj pozitivnega med veščinami. Namreč to je pozitivno lastnost mobilnih delavcev. Ne gre za to, da bi te delavce pretirano zaščitili, gre samo za to, da jih ovrednotimo tako, kot je treba. Hvala. Dobro, nadaljujemo z razpravo. Gospod Cimer, potem pa gospod Derosa. Ja, danke. Hvala. Tudi z moje strani najprej najlepša hvala za osnutek poročila. Mislim, da gre res za dobro podlago, zato da se v odboru ukvarjamo s to temo. In konec koncev mislim, da to pomeni tudi, da bomo pripravili jasno stališče za celoten parlament. E, danes zastopam e, našega poročevalca v senci, gospoda Higginsa, ki je bil medtem izvoljen v irski parlament, zato sem sama prevzela njegovo delo. In eh, na kratko bom povedala, kaj pravzaprav poskušam eh, preučiti pri tem poročilu. K temu, kar je že bilo povedanega, eh, bom dodala še to, da je potrebno preučiti to, kakšna konkretna vprašanja je mogoče zastaviti državam članicam, sploh kar zadeva uved prostega pretoka delavcev v tistih državah, ki so zdaj uporabljali možnost izjem tukaj gre v prvi vrsti predvsem za to, eh, v kolikšni meri so bile v državah članicah ustavljene, vzpostavljene pravne podlage, da se zagotavlja enako plačilo na enakem delovnem mestu in v kolikšni meri se zagotavljajo ustrezni delovni pogoji in ustrezna zaščita. Med drugim gre tudi za vprašanje, v kolikšni meri uh, v državah članicah eh, obstaja podlaga za zbiranje statističnih podatkov o, o eh, poslanih, poslanih delavcih, eh, v kolikšni meri se izpolnjujejo obveznosti glede plačevanja minimalnih plač. Zastavlja pa se tudi vprašanje, kako se nadzoruje plačevanje prispevkov v eh, socialne sisteme, eh, če so delavci napoteni več kot tri mesece. Kar pa zadeva eh, evropsko raven, podpiram predlog, ki ga je prej omenila kolegica, eh, kar zadeva istospolne zveze in zakonske zveze. In s tem se odpira tudi vprašanje, v kolikšni meri so vsem eh, državljanom Evropske unije v vseh delih Evropske unije zagotovljene temeljne pravice. Ko sem se ukvarjala s to temo, sem opazila, da v nekaterih državah članicah pravzaprav sploh ni govora o tem oziroma so posebno um, izogiba vprašanju o odpravi diskriminacije romunskih in bulgarskih državljanov in uh, eh, nasplošno se načeloma govori o tem, da ne obstaja več nikakršne izjeme za države, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2004. Uh, No, ampak vendarle to je samo izgovor, kajti še vedno eh, obstajata dve državi, za kateri obstajajo omejitve in tukaj se strinjam eh, s kolegico, da moramo zahtevati, da se vsakršna oblika diskriminacije tukaj odpravi. Najlepša hvala. Gospod Derosa. Just... Najlepša hvala, samo par pripomp. Ta razprava se pravzaprav navezuje na prejšnjo razpravo o socialnih storitvah splošnega pomena. Pomembno je, da zagotovimo ne samo mobilnost, temveč tudi dostop do socialnih storitev splošnega pomena v okviru mobilnosti. Nekateri delavci, ki uveljavljajo pravico do mobilnosti, imajo tudi svojo družino. Ali to pomeni, da se bodo ti delavci selili iz ene države v drugo državo, njihova družina pa bo ostala v matični državi? Tudi to bi morali upoštevati. Upoštevati bi morali tudi to, da ni vsak delavec samski, morda tudi če je samski, mora skrbeti za sorodnike ali za ostarele starše. Tudi to je vprašanje, na katerega ne bi smeli pozabiti. Še nekaj bi rad omenil. Prihajam z Irske. Irska je ena od držav, ki ni uveljavila nobenega prehodnega obdobja za delavce, ki prihajajo iz novih držav članic. No, v letu 2004 so bile to nove države članice. Nasplošno gledano lahko povem, da so naše izkušnje pozitivne. Na 100 tisoče delavcev je prišlo iz drugih delov Evrope na Irsko. Vseeno pa je obstajala manjšina ljudi, ki je bila deležna res brezčutnega izkoriščanja. Živeli so pravzaprav v lopah, niso prejemali plačila, ki so ga prejemale druge osebe, ki so opravljale isto delo, tudi postopki, ki bi jih morali izvajati na področju socialnih in drugih pravic, niso izvajali. Zelo pogosto je prihajalo pri teh delavcih do nesreč na delovnem mestu, veliko bolj pogosto kot pri nacionalnih delavcih. Vse to bi morali upoštevati, ko govorimo o mobilnosti delavcev. Države članice morajo zagotoviti tudi ustrezne postopke za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Če delavec pride iz druge države članice na delo v Irsko ali kamorkoli drugot, bi morali poskrbeti za ustrezno zaščito tega delavca. Na začetku seveda treba poskrbeti za ustrezno življenjsko situacijo, potem pa je treba poskrbeti tudi za to, da tega delavca ne bomo izkoriščali ali mu odrekali plačilo ali pa da bo moral celo delati v neprimernih delovnih pogojih. Vsi pozdravljamo to, kar je zapisano v poročilu, vendar imamo pravzaprav na irskem več. konedercov kot pa delovnih inšpektorjev. Tako da tu ne gre za vprašanje, ali bomo naložili več administrativnega bremena delodajalcem. Ne, gre za to, da osebam, ki uveljavljajo pravico do mobilnosti, ki se skušajo izobraževati drugot, ki skušajo delati drugot, omogočimo, da delajo na podlagi standardov, ki jih spoštujemo vsi mi. Hvala. Hvala lepa. Seznam govornikov se je s tem zaključil, preden dam besedo poročevalcu, pa če razumem, se želi oglasiti tudi poro komisija. Ne vem, ali bo to gospod Dimitrios ali gospod Feri. Feri. Sem Marko Feri, sem namestnik vodja enote za Eurest, to je mreža, ki na evropski ravni pomaga pri prostem protoku delavcev leta 68 in leta 93 so se zakonodajalci od, odločili, da potrebujemo neke vrste institucijo za upravljanje z mobilnostjo, institucijo, ki bo državam članicam pomagala pri zagotavljanju pravice do prostega pretoka oseb. Najprej hvala lepa poročevalcu za to poročilo. Zelo kratek bom, kajti, če prav razumem, že zamujamo s časom. Naj vas najprej obvestim o tem, da pravzaprav delamo na reformi Eurosta. To je tudi skladno z vašim poročilom. Želimo si, da bi Eurost postal gospodarski instrument, kar pomeni, da bi izpolneval potrebe podjetij. Če si pogledate, kaj se je zgodilo zaradi krize, obstaja visoka stopnja brezposobnosti, po drugi strani pa obstaja tudi številna delovna mesta, ki jih je treba zapolniti. Podjetja iščejo osebe z ustreznimi veščinami, ki bi zapolnila ta delovna mesta. Želimo si, da bi ta instrument postal gospodarski instrument, ki bi služil potrebam trgu dela skladno s ciljem, ki je zapisan v strategiji EU 2020. Druga pripomba. Reforma EURESTA bo vključevala tudi pripravljalne ukrepe. Naprimer, prva služba v okviru EURESTA, to je neke vrste program, ki mladim pomaga, pomaga da zasedejo delovno mesto v druge, drugi državi. Gre za mlade v obdo, starostnem obdobju od 18 do 30 let. Ti mladi naj bi se zaposlovali v malih in srednje velikih podjetjih, ta podjetja naj bi jim omogočila tudi brezplačno deležbo na jezikovnih tečajih in tako naprej. In tretja pripomba, želimo si razširiti obseg partnerjev v Eurostu. Trenutno sodelujemo z javnimi in zasebnimi podjetji v državah članicah. Mislim pa, da to ne odraža stvarnosti na delovnem trgu. Številni akteri na trgu dela se ukvarjajo z zapolnjevanjem delovnih mest, z zagotavljanjem dela, naprimer nevladne organizacije, občine, agencije za delo, sindikati in tako naprej. Tako da res obstaja ogromno akterjev na trgu dela trenutno se pogovarjamo o tem, da bi razširili obseg partnerjev, kajti tako bomo tudi izpolnili cilj, to pa je, da prispevamo k boljšemu prostemu pretoku in k mobilnosti delavcev. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še pravnemu strokovnjaku Dimitriosu. Oui, merci, madame, oui, de... No- Hvala, gospa predsednica. Ko gre za socialno varstvo, se lahko le strinjamo s tem, kar smo danes slišali in delimo skrbi govornikov. Lahko tudi čestitamo poročevalcu za njegovo poročilo in naj povem, da dejansko obstajajo vere za prost pretok delavcev. Člen 45 omogoča eh, prost pretok ljudi, eh, torej omogoča delavcem, da se preselijo v drugo državo in da pri tem ne sme trpeti diskriminacije zaradi svoje eh, nacionalnosti. Prav tako mora imeti enako eh, plačilo, pa tudi druge socialne pravice, kot jih ima recimo državljanje te države. Prav tako daje pravice eh, združevanja z svojo družino in tako naprej. To je člen 45 to je torej člen, ki je namenjen državljanom, obstaja uredba, ki je pravzaprav izvedbena uredba tega člena in obstaja še druge direktive, ki jih je tudi navedel poročevalec, vendar vedno, z vedno več praktičnimi težavami se srečujemo. In kaj je naša vloga? Moramo se spopasti s temi uverami, zato da bomo dejansko omogočili učinkovit prost pretok delavcev. Trenutno evalviramo obstoječo zakonodajo zato, da bi videli oziroma da bi bolj izpostavili pravice, ki jih EU daje svojim državljanom. In hkrati preučujemo možnosti, različne možnosti, s katerimi bi omogočili, da se te pravice bolj udejanjajo v praksi, da bi našli način, kako bi zakonodaja bolje delovala. Eh, prihodnje leto po evalvaciji bomo morda predstavili dodatne ukrepe za to, da bi dejansko dosegli zaščito teh pravic, ki že obstajajo. No, tudi vaša pobuda gre v to smer, da bi eh, bila pravica do prostega potoka ljudi dejansko bolj uresničena. Hvala. Naj spomnim, da smo vedno znova veseli, eh, da pridete k nam na obisk, vendar vi niste tu zato, da ocenjujete delo članov, temveč da predstavite strokovno delo, ki ga. Eh, upravljate, saj imate monopol nad pobudami. Člani pa so tisti, ki se na to dejansko pogovarjajo o tem, ali je predlog dober ali slab. No, mislim, da ste želeli biti vljudni, vendar vseeno želela sem spomniti na to pravilo. Vse treba upoštevati ravno težje. Uh, razmeri med institucijami. Sedaj pa bi dala besedo gospodu Ungeranu, da zaključi. Eh, eh. Hvala, gospa predsednica. Veliko smo slišali, vse je imelo svojo veljavo, vse, kar smo slišali. Veseli me, da, da imamo široko strinjanje in pravzaprav gremo vsi v isto smer. Skušamo biti kratek. skupni imenovalec je nediskriminacija. To je tisto, kar si želimo. Diskriminacija ni spremljiva. Dejansko se danes srečujemo z modernim suženstvom. To je pojav, ki se po mojem mnenju zmanjšuje. Prav tako si bom zabeležil zelo dober opis situacije, kakršna je danes je, kakšne so danes težave delavcev migrantov. Po eni strani so morda nekatere predstave pretirane, druge pa morda napačne, kaj ti kaj vidimo, da dan današnji številne države članice so prestale stresni test, ki naj bi ga predstavljala migracija. In ta Stresni test je uh, bil zgodba o uspehu. Praviloma migranti niso povzročali nekakšnih težav za države članice. Naj vam dam primer Irske. Irska je vzpostavila zelo dobro, dobro odnos z bolgarsko in romunsko delovno silo in nekih incidentov praktično ni bilo. Več govornikov je menjalo vprašanje socialne zaščite. Nekdo je dejal, da bi morda najprej eh, rešili ekonomski vidik te težave, da ne bo pravica do dela postala že v samem začetku socialni problem. Eh, torej, če rečemo, da ne, da ne bomo nikoga diskriminirali, potem pa rečemo, da bomo zadevo najprej reševali na gospodarski eh, ravni. No, komentarji komisije so seveda zelo dobrodošli. Veseli me, da priznava to paradoksalno situacijo, kjer dejansko imamo prosta delovna mesta. Eh, tekom gospodarske krize, torej to moramo upoštevati. Naj še nekaj povem v zvezi z eno posebnostjo. Presenetilo me je to, da na nizozemskem, Romuniji in Bulgariji so znani kot Poljaki. To se mi zdi pa zelo zanimivo. Mislim, da to ni Eh, slabo. Poljaki so morda zgledan primer, morda bi lahko to tudi drugje priporočali, da, uh, da Romunom rečejo, da so Poljaki ali obratno. Mislim, da imamo zelo dobro osnovo za nadaljne delo. Veselim se nadaljne izmenjave mnen in, se, in si želim celovitega poročila. Sedba zla. Dobro. Rok za vložitev predloga sprememb je 22. marec ob 12. Gremo naprej. Naslednja točka dnevnega reda. Dala bom besedo Richardu Falbru za poročilo o zunanje razsežnosti socialne politike, spodbujanje standardov z področja dela in socialnih standardov ter družbeno odgovornost evropskih podjetij. Gospod Falber, beseda je vaša. Hvala. Bom začel na netradicionalen način češka pravljica govori o mački in psu. Mačka in pes sta delala pecivo, pekla sta pecivo in mačka je dodala miši, eh, pes pa je dodal kosti, ko je, bila, ko je bilo pecivo pečeno, je bilo veliko. pes je pojedel pecivo in imel želočne težave zaradi tega. In danes mislim, da smo spekli že sedem takšnih peciv. Oblikoval sem zelo kritično poročilo, v katerem vas želim opozoriti na to, da si želim le malo predlogov sprememb, dobil sem jih pa skoraj da 150, naj povem, da jih bom vse zavrnil. To sporočam asistentom, ki so tu, naj to povedo eh, članom, ki jih ni tu, Eh, naj, naj jim povedo, da bo, bomo imeli zelo žgočo razpravo glede tega. Moje poročilo je zelo kritično glede hipokritičnosti, ki vlada v EU in nekaterih državah članicah. Torej, mi moramo vprašati tretje, oziroma mi moramo prositi oziroma zahtevati od tretjih držav, da upoštevajo mednarodne pogodbe, eh, ki eh, organiza, mednarodne organizacije za delo. No, teh pogodb pa še same države članice ne upoštevajo. In sedaj smo presenečeni zaradi situacije, ki se dogaja v Afriki. Vendar naj povem, da je visoka predstavnica šla v Tripolis pred tremi meseci. Torej, svet ima sedaj vtis, da Evropa več ne izvaja uh, določk, določ, določb, ki jih je sprejela znotraj uh, eh, listin mednarodne organizacije za delo. Naj vam povem, da sem bil devet let član upravnega odbora Mednarodne organizacije za delo ILO in lahko sem videl, kako se je zmanjšalo spoštovanje do te organizacije. In tudi znotraj EU vidimo, da so določene direktive v nasprotju z eh, konvencijo ILO. Recimo, naša direktiva, naš predlog direktive o delovnem času omogoča več kot 50-60 delovnih ur na teden. K sreči je parlament zavrnil to, ta predlog. Naj pa povem, da konvencija ILO pravi, da ne bi smeli imeti več kot 40 uh, eh, ur na teden. No, Naj povem, da multinacionalke upoštevajo delničarje in če delničarji menijo, da dobički niso dovolj veliki, potem delo, delo cerajo podjetje, recimo. iz ene države v drugo. Recimo Unilever je uh, preselil svoje podjetje ja, drugam. To počnejo druga podjetja, recimo del, bodi si selijo um, podjetje iz ene države članice v drugo, recimo iz Irske na Polsko, ali pa se priselijo nekam povsem drugam v neko tretjo državo. In veliko multinacionalk se tako premika po svetu in pravzaprav sploh nimajo nobene povezave z državo, kjer, na, kjer se nahajajo. Lahko sprememo veliko dokumentov, ne bomo pa ničesa spremenili. Koliko dokumentov obravnavamo, pa vseeno ne užijemo dovolj spoštovanja. In če želimo ublažiti poročilo, To lahko storite, to lahko predlagate, vendar. Naj vam povem, da bom eh, zelo nasprotoval temu, bom trd pogajalec, eh, ne želim, da bi bilo poročilo premilo. Že šest let eh, sem član tega odbora in vem, kako zadeve potekajo in želim, da spregovorimo z jasnim in odločnim glasom. Madame López Fontanier. López Fontanier. Merci beaucoup, euh, Madame. Hvala, gospa predsednica. No, ne bom se prestrašila poročevalca, saj sem prepričana, da bomo prišli do dogovora. To je pomembno poročilo. In mislim, da se glede načel in temeljev strinjamo. Gre za kritično poročilo in mislim, da je dobro, da je kritično. Tako bomo lahko rešili zadeve oziroma bomo vsaj skušali poiskati rešitve za težave, ki jih je izpostavil poročevalec. Sem optimistka in upam, da bomo prišli do sporozuma. Res je 150. Amandmajev je veliko, vendar včasih eno stvar povemo na eh, več načinov. Pač poročevalci je bolj vehementen v svojem izražanju, drugi so pa morda manj, vendar mislim, da se načeloma glede principov vsi strinjamo. Kaj nas združuje? Želimo si hraniti svoj socialni model. To je vedno bolj pomembno ravno sedaj, ko smo v krizi, se moramo držati tega, moramo zagovarjati socialni model in moramo skušati tudi vplivati na tretje države, naj tudi tretje države prevzamejo naš model. In sem optimistka, upam, da bomo lahko že od prihodnega tedna eh, naprej se pogovorili o zadevah in sprejeli številne kompromisne predloge. Hvala. Um, uh, gospa Zdanok, na to gospa Cimer. Hmm. Euh, Hvala, gospa predsednica. Tudi sama sem bolj optimistična kot poročevalec Falber. imam pa tudi sama slabe izkušnje glede tega, kakšni so socialni standardi. Moja država je tako postala leta 2004 država članica. Sem pa bila tudi članica nevladne organizacije. In sem se ukvarjala s številnimi primeri Latvicov, ki, dela, ki so delali v EU pred učlenitvijo Latvije v EU in kasneje. Da, obstaja dvojni standardi, obstaja številne težave. Vendar. Seveda si vsi, ki smo tu, želimo izboljšati situacijo. Naša skupina je predlagala 24 blogov sprememb. In eden od teh je bil ravno to, da črtamo sklic na konvencije mednarodne organizacije za delo. Nič ni črno, nič ni belo in pripričana sem, da se bomo lahko dogovorili. Sveda ILO dela tudi določene dobre stvari. Nisem bila članica upravnega odbora ILO kot vi, vendar o tem se bomo še pogovorili. Večina naših predlogov sprememb je konstruktivnih, vendar vidimo določene eh, možnosti, da bi situacijo lahko izboljšali zlasti recimo tam, kjer omenjamo podjetja, ki se selijo v tretje države, pa imajo sedež v EU. Tu bi lahko zadeve drugače zapisali in bi rekli, da Eh, želimo spodbuditi nek pozitiv napredek glede delovnih in socialnih standardov. Takšni amandmaj so povezani z odstavkom 10, 13, 14. 18. No, imate vse naše predloge sprememb pred sabo. Mislim, da se bo poročevalec strinjal z našimi predlogi sprememb in upam, da bomo s tem tudi izboljšali poročilo. Menimo, da je eden od instrumentov, ki ga lahko reformiramo, tudi splošni preferenčni sistem EU. Eh, s tem bi omogočili nadzor in bi lahko predlagali sankcije, kjer pride do velikih kršitev delovnih pravic. To je amadma za drugi odstavek. Skratka, veselim se nadaljnega dela z našim proučevalcem in se ne bojim tega dela, se bomo potrudili opraviti zadevo po najboljših močeh. Um, Cimer. Gospod Cimer, izvolite. Ja, ich hoffe, dass die Ankündigung von Herrn. No, upam, da tega, kar je povedal gospod Faber, eh, ne gre razumeti tako, da eh, tega, kar je napisano, kar sem sama povedala v tem poročilu, eh, ne bi smeli niti interpretirati naprej. Morda je res potrebno še nekoliko zaostriti njegovo poročilo, izvajati še več pritiska, sama mislim, da je to morda potrebno. Kaj ti tudi sama vidim, da se določeni predlogi se namem gredo v nasprotne smeri in v kompromisni pogajanjih bi morali o tem uh, se pogovarjati. Nekaj točk, ki jih je uh, eh, pročevalec izpostavil, uh, naleti na zelo različne interpretacije, tudi kar zdaj v dvojne standarde uh, v državah, kjer um, imamo slabe vlade, diktature, slabo upravljanje. E, vem, tuk, iz tega mislim, da izhaja tudi e, največja kontradikcija, namreč vprašanje po zavezujoči oziroma nezavezujoči naravi standardov za podjetja. In sicer tukaj imamo v mislih tako socialne kot delovske in okoljske standarde, torej upam, da so drugi kolegi pripravljeni eh, izreči glasnejše zahteve po, po zavezojočih sankcijah v primeru kršitev delovnih norm, socialnih standardov. Naj izpostavim dva primera, ki izpostavljata, zakaj je to tako potrebno. Po eni strani je to uh, primer Evropske trgovinske zbornice v Vietnamu. Uh, ta je vietnamskemu ministrstvu uh, napovedala, da uh, se bo umaknila, da bo našla druge uh, možnosti investiranja, če bo vietnamska vlada dejansko uvedla minimalne plače. Uh, Eh, kot eh, je načrtovala. To mislim, da je nedopustno poseganje v soverenost Vietnama in pa še moja osebna izkušnja, ki sem jo imela na Mačarskem. Eh, in sicer nemški koncern ThyssenKrupp, ki deluje v Braziliji, je šele v zadnjih tednih bil prisiljen prevzeti odgovornost za grobe kršitve okoljskih standardov, za eh, uporabo oboroženih eh, varnostnikov proti prebivalstvu in zaradi kršitev delovnih norm. Torej, mislim, da je res nujno, da to vrstna podjetja, ki nikakor eh, niso pripravljene spoštovati nezavezujočih standardov, da torej to vrstna podjetja tudi v Evropi, kjer imajo svoj sedež v državah članicah, eh, se morajo zagovarjati za svoje početje eh, in da za to vrstne projekte ne dobivajo več podpore, da ne dobivajo sredstev za raziskave, kajti enostavno se ne more dogajati, da si pri takih zadevah kar zatiskamo oči in nočemo ničesar videti, ker pač to ni v naši bližini. Torej, ravno zaradi tega bi želela izvajati še močnejši pritisk, tako da bomo kot odbor in tudi kot parlament eh, tukaj podali še močnejši signal. Hvala. Madame Churinon. Gospa Torunen. Hvala, bom govorila po dansko. Na kratko bi se vključila v to razpravo. Nisem poročevalka za zelene, vendar bi vseeno rada povedala svoje mnenje. Pred dvema tednoma sem bila v Kajru, v Egiptu. In srečala sem se z novimi strankami, z nevladnimi organizacijami, z mladinskimi organizacijami. In dejali so, da so razočarani z EU in da so razočarani s tem, kar so dobili od EU v smislu sosedske politike, v smislu človekovih pravic, v smislu uh, delovnih pravic nimajo več občutka, da EU dejansko lahko za njih kaj stori. In zelo sem bila prizadeta s tem, da ima tako odnos do EU. Upam, da bomo to lahko obrnili, tako da bodo ljudje po vsem svetu menili, da, da ne le leporečemo, temveč da tudi dejansko gremo od besed k dejanjem. Da recimo, ko sklepamo trgovinske sporazume, upoštevamo tudi upoštevanje človekih pravic v zadnji državi upam, da bomo dejansko kaj dosegli, vendar res moram povedati, da sem bila zelo prisunjena, ko sem se pogovarjala z ljudmi, ki so uh, mi dejali, da EU za njih ne bo nič storila, da EU v sporazumih razmišljale o svojih koristih. Mislim, da moramo storiti več za navadne delavce po celem svetu. Tako da uh, podpiram ta kritičen pristop. Euh, Z nami je predstavnik komisije oziroma gospod Witt, izvolite. Um, Hvala. Seveda Se veselim razprave z vami, gospod poročevalec. Strinjam se s tem, kar pravite, da ko gre za mednarodne standarde dela, se o tem ne moremo pogajati. Spomnimo se, da osem konvencij ILA so, je svet jih sprejel, vendar vprašanje je, kako se dejansko to uh, izvaja, te, ta temeljna pravica te temeljne pravice. Seveda, to je dobro izhodišče za razpravo. Pripravil sem nekaj predlogov sprememb glede vprašanja družbene odgovornosti. To je področje, za katero se posebej zanimam. In seveda, to ni nov način, kako bi se izognili uh, svojim obvezam naj povem še nekaj. Veliko se govori o, o odgovornosti podjetij, corporate social responsibility in to je gotovo dobro. Moramo komisiji in državnim članicam povedati, da nas to zelo zanima, da to se nas zelo pomembno vendar to seveda ne more nadomestiti uh, tega, kar je komisija obljubila, ki je rekla, da bo oblikovala sporočilo v zvezi s tem. Komisar Tajani je javno dejal, da bo to sporočilo objavljeno kasneje letos in to se nam zdi zelo pomembno, saj mislim, da moramo obravnavati področje socialne in družbene odgovornosti uh, v, v takšnem kontekstu. Pomembno je to obravnavamo uh, v našem odboru in mislim, da moramo spodbujati CSR na evropski ravni. Komisar Barnier je začel javno posvetovanje uh, glede nerazkrivanja finančnih um, Eh, podatkov podjetij in pomembno je, da to obravnavamo na evropski ravni. Imam tri predloge spremembe enega o človekovih pravicih, eh, eh, drugi obravnava pomembno referenco in sicer posebnega komisarja OZN za delovske pravice. Mislim, da je pomembno, da to vključimo. Ne smemo imeti ločenih uh, Eh, standardov CSR, mislim, da moramo zvajati že obstoječe na evropski ravni. Potem vprašanje, kaj so te CSR? Uh, eh, OZN je že oblikovala neke uh, smernice glede tega. Mislim, da je bilo to smiselno upoštevati. To je dobra osnova za. Uh, nadaljne delo. Poleg tega pa so tudi podjetja same strinjala glede tega na mednarodni ravni. Seveda pa so človekove pravice nekaj zakonsko zavezujočega, to ni nekaj, za kar bi se podjetja prostovoljno odločila ali pač ne. Moja madma 34 se navezuje na javno posvetanje, posvetanje ki, ga obli, ki ga je um, začel komisar Barnier. Mislim, da je to pomembno, pomembno, da to vključimo in da uh, upoštevamo delo komisije. In glede tega smo že trikrat glasovali, zato je pomembno to tudi vključiti v to resolucijo. Moj amadma 58 obravnava smerice OECD glede uh, podjetij pomembno je, da to vključimo. Te smernice se sicer sedaj uh, posodabljajo v Parizu, vendar moramo podariti evropsko sodelovanje pri tem. Potem še um, amandma 89. 89 uh, tu predlagam, da bi vključili delo komisarja de Gühta in torej tudi se koordinirali pri delu z OECD. Potem še amadma 120 glede eh, obravnava mednarodne standarde. Moramo jasno povedati, da želimo imeti neke standarde v trgovinskih sporazumih. To, kar se sedaj dogaja v Egiptu in Tuniziji, kaže na to, da ne moremo reči, da po eni strani podpiramo človekove pravice, po drugi strani pa trgujemo eh, z državami, ki ne spoštujejo človekovih pravic. To, to, to, to ne, in, in to sem zapisal v amandmaju 120, torej za cel svet, ne le za Severno Afriko. Predem dala besedo komisiji, bom nekaj pokomentirala vložila sem 16 predlogov sprememb. To seveda ne pomeni, da gre le za neko proizvodnjo takšnih amadmajev. Upam, da eh, ne boste imeli težav z osebino teh amadmajev. Gre predvsem za amadmaje v zvezi sklici na mnenje, ki smo jih že preobravnavali v našem odboru. Recimo obravnavanje vloge G20 v socialnih zadevah, potem pa še nekatera druga mnenja glede socialne odgovornosti podjetij zunaj ali znotraj EU. Poleg tega bi poročevalcu povedal, da se strinjam z njegovo dvojno skrbjo. Po eni strani obstaja določena nepotrpežljivost, ne strinje z neko nekoherenco. Po, po eni strani podarjamo vrednote dostojnega dela, boljše pogoje za življenje. Po drugi strani pa gledamo, kaj se dogaja v Libiji, ugotovimo, kako je EU pravzaprav nemočna. In to je morda presunljivo za marsikoga med nami. Te teme so grozne, ker nikoli dejansko ne dosežemo napredka. Omenili ste osem konvencij ILA in ne vem, kako to, da EU ni uh, ratificirala teh konvencij, če pa smo uh, uh, podpisali Lizbonsko pogodbo? Eno prvih poročil oziroma mnen, ki sem jih uh, zapisala v tej hiši, je bilo o sporazumu med EU in Tunizijo. In spomni se drugega člena, ki je gotovo si poznate na pamet. Drugi člen govori o človekovih pravicah uh, in morda bi ta drugi člen morali izvajati. Saj veste, da pravice žensk recimo niso bile dobro spoštovane v prejšnjem režimu. Skratka, veliko krat gre za dolgotrajne spopade, vendar ne smemo se predati. Ravno to, kar se dogaja v Libiji, nam kaže na to, koliko je to, kar piše v tem poročilu, dejansko relevantno. Dejstvo, da imamo 150 amadmajev, to ne pomeni, da dvomimo o vašem delu, temveč, da so člani odbora zelo zainteresirani za to temo. Ni, da vam želim laskati, temveč vam pravim to, kar mislim. Ali bi predstavnik komisije se želel oglasiti? Da. Morda bi tudi se lahko uh, odgovorili na vprašanje gospoda uh, Hovita glede vprašanja socialne, socialne odgovornosti podjetij. Uh, Hvala, sem uh, vodja enote za uh, sosedsko politiko in uh, bom nakratko odgovorila na številne vprašanja, ki smo jih slišali, na številne komentarje. Mislim, da nasplošno ali lahko pozdravim določene amadmaje ali mi boste dovolili, da uporabim to vljudnostno formulo. No, v glavnem, amadmaji so v številnih primerjih zelo koristni, stvari razjasnjujejo, imamo sklice konvencije ILO, zlasti tisto iz 2008. Poleg tega eh, imamo tudi sklice na delo parlamenta, na resolucijo od CSR, ki je menil gospod Hovit. Kar zadeva ILO, naj povem, da. Številni amandmaji poudarjajo delo te organizacije in kakšna je njegova vloga. Naj uh, se omenim na, naj, naj se omenim na pet stvari. CSR. Glede tega smo veliko že sodelovali v preteklosti in želimo si spodbujati CSR med podjetji in želimo si mednarodnih standardov na tem področju. Želimo uh, CSR razširiti čim širše, zato da bi zagotovili. Uh, upoštevanje človekovih pravic. In to smo upoštevali tudi pri novih zakonodaji o javnih naročilih, to je gotovo pomembno. Poleg tega pa smo sodelovali pri oblikovanju novih smernic OECD za CSR in poleg tega smo tudi sodelovali z visokim predstavnikom UN e za delovne in človekove pravice. Skratka, mi vedno to upoštevamo tudi, ko oblikujemo trgovinske sporazume s tretjimi državami. Komisija eh, namerava oblikovati novo sporočilo od CSR eh, in temeljil bo na prostovoljnem pristopu iz 2006, vendar to ne pomeni, da ne bomo imeli kasneje kakšnih bolj konkretnih ukrepov. Oblikovali bomo predelitev CSR-a um, in omenili bomo seveda odgovornost podjetij in nekatere druge stvari. Ne moremo sedaj povedati točno, kdaj bomo uh, to sporočilo oblikovali, saj tu sodelujemo s komisarjem Tajanjem in Andorjem, tako da zaenkrat ne morem še povedati, kdaj bo končni datum. Morda bo to enkrat poletje, vendar ne, ne, ne, nisem posebno pripričana, kdaj bo dejanski uh, datum izida. Imamo standarde ILO-ja in le ti so upisani v naše trgovinske sporazume in to je vključeno vsak uh, eh, FTA, ki smo ga sklenili s katerokoli državo, tretjo državo in želimo okrepiti standard v naših partnerskih državah. Seveda spodbujamo svoje partnerje, naj ratificirajo in izvajajo uh, Eh, konvencije ILA. Ne moremo jih prisiliti v to, lahko pa jih skušamo spodbuditi k temu. In želimo resno zavezo strani naših partnerjev, kar se, kar se tega tiče. Sveda, eh, mi eh, nismo tisti, ki se pogajamo o teh sporazumih, to se pogaja DigiTrade, vendar vseeno mislim, da imamo določeno moč glede tega. In potem slišali smo vprašanje, ali bi imeli nekakšne standarde, predno sploh začnemo pogajanja. No, ocena doslej je bila takšna, da če bomo to dejansko storili, potem bomo imeli manjšo, manjši vpliv, ker ne bomo sploh imeli nobenih pogajanj in ne bomo nič dosegli seveda se zdi načeloma bolje, da bi imeli nek standard že naprej določen, vendar to je vprašanje, v katerega se sedaj ne bom uh, spuščala. Splošni sistem pre, pre, referencijala tudi glede tega bomo oblikovali sporočilo. No, glede situacijo sredozemlju, naj povem, da zelo tesno sledimo situaciji tam. Vzpostavili smo forum za socialni dialog in imeli smo zanimive razprave. Vprašanje, obravnali smo številna zanimiva vprašanja. Seveda pa bi si sedaj želeli v novih sindikatih, ki nastajajo, jim pomagati pri delu, želimo sodelovati z nevladnimi organizacijami in tako naprej. Želimo si omogočati izgradnjo zmogljivosti, tako da bomo dejansko lahko pomagali tem državam in da bomo lahko uh, uh, obravnavali pomembne teme v tem delu sveta, recimo uh, brezposelnost mladih, situacija žensk in tako naprej visoka predstavnica in komisar sta prejšnji teden sprejela skupno izjavo v zvezi s tem, vsekakor gre za to, da bomo skušali podpreti demokratično tranzicijo v teh družbah. To seveda ni enostavna naloga, vendar, vendar mi skušamo storiti vse, kar lahko. Omenjali ste tudi G20, gospa predsednica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 kar zdaj to, kar je povedala komisija. V zvezi s tem ne rečem naslednje. Zdi se mi, da ste zadnjih pet let preživeli na nekem drugem planetu, kajti eh, bili ste tudi v kabinetu komisarja Špidle, ki je predstavil eh, predlog, ki smo ga zavrnili v parlamentu, naprimer eh, to je šlo za direktivo o delovnem času. Eh, kakšna je bila vaša komunikacija z afriškimi državami, primerjavi s tem, kakršna je danes? Moram reči, da eh, sem zelo vesel tega, kar sem slišal, kar ti veriče, da haujta, lahko povem, da se strinjam z večino predlogov sprememb, enako velja tudi eh, za te prvonč, eh, nisem tako slab, kot morda zgledam, ampak res želim izreči jasno kritiko. Bien, alors, Zdi se mi, da bo dopadale stave pri tem poročilu, ampak mi imamo vendarle pobudo tudi na tem področju, komisija pa je tista, ki lahko bolj jasno in odločno posreduje sporočila, tudi ko gre za družbeno odgovornost podjetij, lahko dosežemo napredek. Če si pogledamo, kaj se je dogajalo na zadnjem glasovanju, lahko bi se celo strinjali, da bi bilo dobro, če bi sprejeli kakšen zakonodajni akt v zvezi s tem. Same prednosti torej. Gospod Valber, O poročilu bomo glasovali aprila, kar pomeni, da se bomo še morali pogovarjati o kompromisnih predlogih sprememb, takoj ko bodo leti na voljo, takoj ko jih boste vi imeli na voljo in jih boste tudi predlagali. Sedaj pa 34. točka na dnevnem redu. Predvsej aktualno vprašanje, vsaj na drugem kontinentu v tem trenutku, je pa to težavna tema. Gospa Jean Lambert vi pripravljate mnenje za odbor ITRE v zvezi z ravnanjem z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Kot ste dejali, gre za temo, ki je trenutno zelo aktualna. Vsi bi si želeli, da bi o tem govorili v povsem drugačnih okoliščinah. Po drugi strani pa mislim, da je tudi jasno, da eh, glede na vsa medijska poročila, ki izpostavljajo potencijalne eh, probleme in eh, najhujše možne scenarije v zvezi z jedrsko energijo, veliko teh poročil pa govori tudi o vplivih na delavce v, na japonskem, na, v Fukushimi. Opazujemo, kako se oni tega lotevajo, kako poskušajo eh, zagotoviti izmene delavcev, zato da ljudje ne bi bili izpostavljeni previsoki in zelo preneravni varni potencijalnega sevanja. Mnenje, s katerim imamo pravka v našem odboru, je eh, pravzaprav del širše razprave, ki poteka v odboru ITRE in predlog te direktive eh, pravzaprav sodi pod pogodbo Euratom, ne pod eh, splošno pogodbo Evropske unije. In ker to sodi pod Euratom, imamo tukaj samo vlogo posvetovanja zaradi take pravne podlage. Komisija je pojasnila ozadja tega predloga, govori o temeljnih načelih eh, ravnanja z radioaktivnimi odpadki, gre za eh, omejitev in izolacijo materijalov, ki predstavljajo potencijalno eh, radiološko tveganje. Govora je tudi o tem, da je na eh, sedanji generaciji, da najde načine, kako ravnati z vsemi obstoječimi odpadki. To je pravzaprav tudi že del mojega predloga. Eh, sama poskušam razširiti vprašanje. Eh, zdravja in varnosti pri delu in poskušamo obravnavati delavce v celotni verigi ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Tukaj nimamo v mislih samo specialista, ampak eh, tudi tiste, tiste, ki zagotavljajo varnost na kateri koli točki v tej verigi, pa naj gre tukaj za uh, policiste, vojake ali uh, kakšne druge delavce, ki so pleteni na posameznih točkah. Uh, Eh, tu ne govorim samo o pogodbenikih, ampak tudi o pod, eh, torej podizvajalcih. Eh, kajti tudi tak način se pogosto uporablja v določenih državah, kot tudi v moji. Torej, v prvi vrsti je govora o zaščiti, govora je o usposabljanju in eh, poskušam tudi razširiti področje uporabe oziroma eh, razširiti pojem tega, kaj vse obsega ravnanje z izrabljenimi gorivom in odpadki. Zahvaljujem se, predlogu, eh, se kolegom, ki so vložili predloge sprememb, kar nekaj jih je in veliko večino jih lahko podprem. Nekaj je takih, kjer bo verjetno potrebna še razprava o tem, katera formulacija bo konec koncev eh, sprijeta, ampak načeloma podpiram večino predlogov sprememb. Eh, prejela sem tudi nekaj koristnih novih idej v teh predlogih sprememb. Naprimer, kar zadeva zahteve po arhiviranju podatkov za določeno obdobje, to je predlog spremembe 90 eh, oziroma člen 6.3.d. Eh, s tem je povezana tudi uvodna navedba, potem je tu še vprašanje dokumentacije in eh, vprašanje spremljanja oziroma sledenja delavcev, ne samo dokler še delajo v tem sektorju ali na drugih področjih. Eh, kjer eh, se proizvajajo radioaktivni odpadki. Eh, gre torej za to, kako spremljamo oziroma sledimo te delavce in to je povezano z osmim členom. Imam pa nekaj vprašanj povezanih s predlogi sprememb. Eh, nekaj zadev, o katerih bi želela govoriti podrobneje s tistimi, ki so predlagali predloge spremembe. Eno vprašanje se navezuje na pravno podlago. Sama sem predlagala, da se spremeni pravno podlago, da se odmaknemo od pogodbe Euratom eh, na člen 153 pogodbe Evropske unije, ki govori o spostavitvi minimalnih standardov za zdravje in varnost pri delu. Eh, nekaj predlogov sprememb je 42, 43, 44, ki se navezujejo na Euratom. Uh, ampak še posebej 40 in 46 gospe Steinruck eh, sta taka, da zahtevata skupno pravno podlago in to je zdaj potencijalno problematično, uh, kajti gre tudi za dva različna mehanizma sprejemanja odločitev. Kar nekaj predlogov sprememb je vložila gospa Plumb. Uh, gre predvsem za to, kakšne so izjeme od, eh, pri tej direktivi, eh, še posebej, eh, kar zadeva oblike radioaktivnih odpadkov in materialov. Med drugim gre za odpadke iz rudarjenja za uranom in tako dalje. Predloge sprem 13 in 14 v zvezi z Eh, s členi 2.1 in 2.2 si prizadevata umakniti oziroma odpraviti te izjeme. Eh, gospa Plum pa je, je poskušala te izjeme ponovno vrstiti v besedilo. Ena od eh, direktiv, ki je tukaj navedena, je direktiva o rudarski industriji iz leta 2006. Tu je govora o rudarskih odpadkih in o podobnem, vendar pa. Eh, pravzaprav tukaj ni govora o delovnih standardih, ki veljajo na področju zdravja in varnosti pri delu. Potem je tu še vprašanje časovnice. Kako dolgo naj se ukvarjamo s posameznimi zadevami? Nekaj predlogov sprememb je bilo, naprimer predlog 17, ki pravi, da če Eh, si uspemo to sploh predstavljati, bi morali govoriti o 150 letih, nekatere snovi so radioaktivne zelo dolgo, pri drugih pa eh, ni potrebno eh, upoštevati tako dolge razpolovne dobe, torej to je potrebno upoštevati. Imamo nekaj predlogov sprememb, 74 in 75, ki poskušata to obdobje še podaljšati in poskušata obravnavati eh, daljše obdobje. Torej, zanima me, kakšni so komentarji na to. In pa še nekaj delov besedila, kjer se moramo pač enostavno odločiti, katera formulacija je boljša. Naprimer, eh, predlog spremembe 80 gospe Steinrock v zvezi s členom 4.2 o eh, skupni odgovornosti. Eh, mislim, da je boljši od mojega predloga spremembe 21 in 79. Eh, kar zdiva možnosti kompromisov, številni predlogi sprememb so dokaj enostavni, gre za posamične spremembe k posamičnim členom, torej stvari so, so posem razumljive, ampak pri devetem členu mislim, da bi lahko našli neko kompromisno besedilo, enako velja za člen 63. Eh, v, členu, v devetem členu je, govorilo, je govor o nacionalnih okvirih in usposabljanju, pa tudi šest tri, kot rečeno, eh, odpira možnosti kompromisov, ostali predlogi spremem pa so dokaj eh, enostavni, prišli so z vseh poslanskih skupin in kot avtorica mnenja jih bom večino lahko podprla, gospa Stajnok. Ja, vielen dank, Jean Lambert. Najlepša hvala, Jean Lambert. O tem poročilu smo že razpravljali, mislim, da je poročilo odlično in predlogi sprememb eh, kažejo, gredo nam reč v dokaj enotno smer, da eh, je potrebno spremeniti zgolj malenkosti. Če tako odgovorim na eno od vprašanj, ki sem mi bila zastavljena, eh, kar zadeva to, da bi oblikovali kar najširšo podlago za to direktivo, da bi eh, našli čim bolj ustrezno podlago za eh, varnost ljudi, za zaščito delavcev. Eh, mislim, da bi eh, podrobneje lahko tukaj razpravljali o različnih možnostih pravnih podlag. Eh, eh, pri nas kot socialistih in demokratih, ampak tudi pri drugih, ki so uložili predloge sprememb, je opazno tudi, da so želeli razširiti področje uporabe tudi na vojaške, eh, vojaško področje naprimer. Eh, in mislim, da tukaj nikakor ne bi smeli izključevati posameznih panog, posameznih industrij, eh, kjer potem ne bi imeli nobene podlage, kar zadeva varnost in zaščito pri delu potrebujemo ustrezne pristojnosti regulativnih organov, jasno pa mora biti tudi, da direktiva dopušča, da države članice same eh, predvidevajo više standarde. Eh, na določenih področjih imamo tukaj slabe izkušnje, ampak eh, ravno v Nemčiji sem bila v stiku z različnimi podjetji in ustanovami in vem, da tam deloma veljajo bistveno višji standardi in nekakor ne bi želela, da bi prišlo do znižanja standardov, kot se je to zgodilo na nekaterih področjih. Eh, v enem od predlogov sprememb je bila izrečena podpora imetnikom dovoljen ali tukaj imate v mislih finančno podporo, Eh, ne vem, kako ste si to predstavljali, ampak to si predstavljam, da bi tegnilo biti problematično. Eh, kasneje se lahko še pogovorimo o tem. Eh, nedvomno se bomo uspeli dobro pogajati. V tem trenutku vsekakor potrebujemo enoglasna, jasna priporočila odboru ITRE. Zdaj imamo vsi boljše predstave o tem, kakšni obremenitvi so izpostavljeni ljudje, ki imajo pravka s temi snovmi. Mislim, da so nam zadnji dogodki to jasno pokazali. Najlepša hvala. Vse so doh. Merci. Gospod Sögr. Jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy. Najlepša hvala. No, v trenutnih razmerah Eh, je zelo jasno, da potrebujemo neko enotno ureditev v Evropski uniji, ker je poštevati je potrebno tudi človeško napako in misliti na naslednje generacije. Eh, in ravno eh, zato toliko predlogov sprememb, ravno zato toliko različnih mnen. Eh, sam se ne zauzemam za to, da bi eh, govorili o konkretnih številkah, koliko let je potrebno skrbeti za varnost. Ni mogoče reči 250 let in potem je to to. Eh, potrebno je seveda upoštevati razpolovno dobo, trajanje radioaktivnega tveganja je potrebno upoštevati. Cela vrsta predlogov sprememb se ponavlja. No, ampak mislim, da o tem bomo enostavno odločili na glasovanju in tukaj ni večjih težav. Toliko sem hotel dodati. Zahvaljujem se pročevalki za poročilo in mislim, da je zelo dobro, da vemo, da po eni strani potrebujemo energijo, po drugi strani pa moramo eh, seveda veliko energije namenjati tudi. Eh, jedrskim odpadkom in ravnanju z njimi. E, seveda je pravica vsake države, da uporablja jedrsko energijo, eventualno tudi v industriji, v medicini, vendar pa e, mora vsaka e, država pri tem upoštevati tudi vse, kar zahteva Mednarodna agencija za jedrsko varnost in tega ne smemo pozabiti. Si, Hvala lepa. Še kakšna pripomba? Želi še kdo besedo? Zdi se, da ne. Naj vas vseeno samo še spomnim na to, da je bilo vloženih ogromno predlogov sprememb na to mnenje. Skupine bi morale nekoliko vseeno razmisliti o tem. Odbor izraža svoje mnenje o številnih zadevah, tudi na sestanku koordinatorjev smo rekli, da bi pri tem vprašanju morali kot odbor podati mnenje, vendar glede na to, da vemo, kako pristojni odbori obravnavajo ta mnenja, bi morali vseeno ustrezen delež svojega dela odmeriti za predloge sprememb. Tako da bi morali res, ko podajamo predloge sprememb, obravnavati tista področja, za katera smo pristojni kot odbor, ne pa da vlagamo predloge sprememb na vsa možna področja. Ko je šlo za gospodarsko upravljanje, naj bi vložili približno deset predlogov sprememb. Naj torej koordinatori vse člane skupin pozovejo k temu, da spoštujejo tudi načela zdrave pameti, če želimo, da naše delo ostane učinkovito. No, po tej metodološki pripombi pa dajem besedo nazaj poročevalki, če bi želela zaključiti razpravo gospa Lambert. Um, Najlepša hvala predsednica in hvala vsem kolegom in kolegicam za komentarje. Mislim, da drži marsikaj, kar je bilo povedanega. Uh, gospod Sogar, res je veliko predlogov sprememb si je podobnih in eh, lahko se pač usedemo in se odločimo o tem, kateri bodo dejansko vrščeni na glasovalni seznam. Uh, vem, kakšne so omejitve glede dolžine mnen, ampak konec koncev gre tukaj za zakonodajno besedilo. In tukaj smo se res trudili uh, Eh, omejiti se pri obsegu. Seveda pa ne gre samo za usposabljanje delavcev, gre tudi za to, s kakšnimi snovmi imajo dejansko pravka. Ampak eh, vendarle, potrudili se bomo in tokrat, ko imamo opravka s pravnim besedilom, eh, bo zelo zanimivo videti, katero od naših komentarjev bo pristojni odbor sprejel. Poskušali smo se osredotočiti. Vem, da eh, smo že danes bili kritizirani, ker smo kritizirali delo drugih institucij in zato bom tukaj zaključila. Me pa zelo zanima, če nam bo dejansko uspelo v našem odboru oblikovati trdno stališče in hvala vsem kolegom in kolegicam za komentarje. Kaj bodo sprejeli ostali odbori, pa je odvisno od tega, kako boste delovali pripravljalci mnen kako boste lobirali pri pristojnih odborih, pri predsednikih ali predsednicah pristojnih odborov? Pomembno je, da ko bomo enkrat sprejeli to mnenje, bi moral pripravljalec mnenja nadaljevati s tem delom. Dobro. 35. točka na dnevnem redu, postopki v primeru insolventnosti v okviru prava družbe Evropske unije. Ponovno gre za mnenje, ki ga pripravlja gospa Julie Gerling za pristojni odbor. No, še nekaj sem pozabila pri poročilu gospe Lambert, kakšna je časovnica. Kompromisne predloge sprememb bomo obravnavali 13. aprila, 14. aprila pa bomo o tem glasovali. Se opravičujem, ker sem na to prej pozabila, sedaj pa gospa Gerling. predstavite prosim svoje mnenje, ki ga pripravljate za odbor Juri. Najlepša hvala, gospa predsednica, glede na pripombe, ki ste jih ravno podali o mnenjih in eh, predlogih sprememb k mnenjem. Upam, da bodo v tem primeru stvari enostavne in da boste zadovoljni s tem, da predlogov sprememb ni preveč. Eh, če podam kratko vod mnenje, Eh, je eh, bilo pripravljeno za odbor Juri, ki si prizadeva za večjo harmonizacijo eh, pravnih in upravnih vidikov pravil o insolventnosti. Mislim, da pravzaprav ne želijo konkretnih komentarjev, nimajo nobenih pomislekov glede Eh, vidika zaposlovanja, čeprav je to tisto, kar sem sama obravnavala. In eh, moj zaključek je, da direktiva iz leta 2008, ki si jo prizadevajo spremeniti, kar zadeva socialna in eh, zaposlitvena vprašanja, deluje zelo dobro. In zelo težko je najti, res je, da nisem obupano iskala, ker se zavedam tega, da ne želimo preveč zapletenih mnen, ampak res ni dosti stvari v tej uredbi o insolventnosti iz 2008, eh, kar bi se nanašalo na zaposlovanje. Torej, glavna eh, stvar, ki jo moramo povedati odboru Juri, je, da naj ne spreminjajo eh, tega, kako deluje zaposlitveni vidik, ker ta deluje dobro. Upoštevala sem stališča komisije in socialnih partnerjev v zvezi s tem in lahko potrdim, da obstaja širok konsens, da direktiva iz leta 2008 dobro deluje. Poskušala sem se lotiti vprašanja subsidijarnosti in fleksibilnosti držav članic, kajti to ostaja pomembno, ampak moj glavni cilj je, da stvari ostanejo enostavne, eh, da se izkažejo v praksi in da ne kompliciramo po nepotrebnem. Eh, je pa tu eno področje, glede katerega bi želela slišati mnenja in eh, tega se še nisem lotila. Gre za to, ali bi bilo mogoče podati zakonodajni predlog, eh, ki bi imel pozitiven učinek in sicer gre za tako imenovani bankrotni turizem. Gre za to, da podjetja po Evropi iščejo najprimernejši kraj, kjer razglesijo nesolventnost. Eh, to bi bilo potrebno bolj podrobno preučiti, ampak eh, v luči zaposlovanja je tukaj samo eh, ena problematika in sicer gre za rangiranje upnikov. Tudi delavci so med upniki teh nesolventnih podjetij in morda bi bilo koristno, če bi tudi tukaj podali nek predlog. Ampak kot rečeno, zanima me, kakšni bodo komentarji drugih. Najlepša hvala. Merci. Najlepša hvala. Gospa Moa. Hvala, gospa predsednica. Izraža mnenje gospoda Filipa Bulonda, ki je poročevalec v Senci za to mnenje v skupini EPP. Gospod Bulond ni uspel ostati na našem zasedanju, zato vas res prosi, da mu opravičite. Gospod Bolon se zahvaljuje gospe Gerling za to mnenje, ki se nanaša na postopek nesolventnosti. Od leta 2000 imamo na voljo uredbo, od leta 2008 imamo na voljo direktivo za to področje. Skupina Evropske ljudske stranke se zauzema za to, da bi natančno opredelili samo opredelitev insolventnosti, kako to vpliva na zaposlovanje, kako to vpliva na plače in tako naprej. Seveda pa moramo poskrbeti za interes delavcev, kot ste že sami povedali, bi morali preučiti tudi status upnikov, podjetnikov, kako le ti sodelujejo s pravosodno vajo oblasti in tako naprej bankrot podjetij lahko vpliva tudi na trg v državi članici, lahko se celo zgodi, da se postopki nesolventnosti preselijo v tisto državo, kjer bi podjetja bolj ugodno obravnavali kot delavce. Gospod Bolont je seveda pripravljen še naprej sodelovati s pripravljalko mnenja in z ostalimi poročevalci v senci. Skupina Evropske ljudske stranke je soglasna pri 3, 4, 8 in 9. Pri teh točkah je naš pristop bolj nijansiran, zato bomo uložili še dodatne predloge spremen. Hvala. Najlepša hvala tudi sama se eh, želim eh, zahvaliti poročevalki za njene predloge, ki jih je predstavila in navezala bi se na eno od tem, ki jih je eh, omenila, namreč bankrotni turizem, to je tema, ki mislim, da bi jo morali bolj podrobno preučiti. Naj opozorim na to, da je potrebno na to gledati v luči tega, kar se sicer dogaja v pravu o eh, gospodarskih družbah, kajti prav eh, predstavitev eh, sedeža zasebnih eh, družb je nekaj, kar moramo obravnavati tudi v tej luči. Eh, sicer naj rečem, da se pridružujem temu, kar je omenila prejšnja govornica, res je potrebno podrobno obravnavati definicije in v imenu svoje poslanske skupine lahko rečem, da bomo v dobrem sodelovanju poskušali soložiti nekaj predlogov sprememb. ledu. Želi še kdo besedo? Zdi se, da ne. Sama bi imela eno splošno pripombo. Ne vem, kakšne predloge spremem bodo vložili kolegi. Če se želimo boriti proti temu turizmu na področju nesolventnosti, potem bi verjetno morali odpraviti vsa jamstva tu pa se že pojavlja načelo subsidiarnosti. Naš odbor bi si lahko to vprašanje nekoliko bolj podrobno pogledal. Bomo videli, kaj se bo izcimilo iz te teme. Počakati moramo na predloge sprememb, ki jih lahko vložite do 22. marca. Potem pa moramo najti še primeren datum, da o njih razpravljamo, zato da jih lahko potem potrdimo ali zavrnemo na glasovanje 14. aprila. 23. junija pa bomo spremljali glasovanje v odboru Juri. Še zadnja točka na dnevnem redu. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki ste ostali do konca. Točka 36 obravnava vprašanje za ustni odgovor. Z rezolucijo, torej ustno vprašanje z resolucijo, ki se nanaša na konvencijo mednarodne organizacije dela o delu na domu. Februarja so se koordinatori dogovorili o tem, da bodo zastavili to ustno vprašanje, kaj ti besedilo je pripravljeno na podpis. V ponedeljek in torek se bomo o tem pogovarjali v Ženevi in sicer z različnimi predstavniki iz mednarodne organizacije dela, tudi z generalnim direktorjem. Zanima me, ali želi kdo karkoli spremeniti. Morda ustno vprašanje ali pa predrok za resolucijo. Se želi že kdo že sedaj odzvati, ali boste raje počakali na ženevske pogovore, da bi ti pogovori nekoliko obogatili našo razpravo. Koordinatorji so se soglasno odločili za načelo, ki ga tudi sami podpiramo. Vprašanje pa je, kako bomo to točko uspeli uvrstiti na dnevni red plenarnega zasedanja, kako se skupaj še nekoliko obogatiti po sestanku v Ženevi. Gospa Moran. Ah, Ah, <laughs> ah, euh, Gospa predsednica, za Evropsko ljudsko stranko lahko povem, da podpiramo besedilo, kot je bilo predeljeno na sestanku koordinatorjev. Razprava pa naj poteka po obisku mednarodne organizacije dela. Kasneje bomo namreč lahko vključili tudi rezultate razprav v Ženevi. Za enkrat se mi zdi, da je še prezgode, da bi o tem govorili. Hvala. Gospa predsednica, pač zagrad mi zadevo z levo na mesto z desno. Kaj sem želel reči? Strinjam se s tem, kar pravi moja kolegica iz EPP. Mislim, da je to zelo dobro. Imamo točno tak dokument, ki smo si, ki smo si ga želeli na sestanku koordinatorja in imamo res srečo, da smo lahko videli, kakšno je delo v. Kakšna je naloga te konvencije v MOD? Naša razprava bo gotovo zelo bogata, ko se vrnemo iz Ženeve. Upam, da bo to možno, da bomo morda lahko naslednjič na odboru lahko še izboljšali to besedilo. Hvala. Bi se predstavniki komisije morda oglasili, bi vsaj kaj prispevali k tej razpravi, se pa ni treba ravno komentirati kakovosti vprašanja. Kakšno je vaše mnenje o podpisu konvencije? Uh, yes, can... Lahko podam par splošnih informacij v zvezi s tem, če želite. Dobro, naj torej izkoristim to priložnost in še enkrat povdarim, kakšen pomen dajemo temu vprašanju Mi smo vedno spremljali usklajevanje konvencij, ki jih je sprejela mednarodna organizacija dela. Strinjamo se tudi s tem, kar se je dogajalo v Švici. Predstavniki komisije seveda spremljajo usklajevanje držav članic na tem področju. Že v letu 2010 smo to spremljali. Pomembno je, da sodelujemo z vsemi deležniki še pred mednarodno konferenco pogajali smo se o tovrstnih instrumentih tudi v preteklosti. Pomembno je, da spremljamo razvoj oblikovanja tovrstnih instrumentov, da poskrbimo za sklenjeno z evropsko zakonodajo. Čim bolj zgodaj je treba izpostaviti vprašanja, ki bi lahko povzročila neskladno z evropsko zakonodajo, tako da lahko čim hitreje tudi upozorimo države članice na zakonodajo, ki velja v Evropski uniji. Svojo analizo smo seveda delili tudi za mednarodno organizacijo dela. Pomembno je povdariti, da je ta nova konvencija sestavljena tudi z področji, ki so v pristojnosti Evropske unije. Zato mora države članice spoštovati zakonodajo Evropske unije. Na številnih področjih, kot veste, pa zakonodaja Evropske skupnosti zagotavlja minimalne standarde, kar pomeni, da so države članice svobodne pri sprejemanju ali ratificiranju mednarodnega instrumenta in lahko zagotovijo višjo raven zaščite mednarodni standardi ILA pa tudi predstavljajo minimalne standarde. Tako da je treba ohraniti standarde, ki so zapisani v evropski zakonodaji, to je treba podariti v tem kontekstu. Tako da naslednji odločilni krok pogajanj na tej mednarodni konferenci bo pomemben. Komisija bo tudi sodelovala pri tem, poskrbeli bomo za čim hitrejšo izmenjavo mnen med strokovnjaki za žal članic, sodelujemo tudi z poročevalcem. za profesionalizacijo doma, dela na domu. Sodelujemo z vsemi, ki jih to zadeva, toliko torej glede postopka, ki teče. Še par vsebinskih pripomb. Z vidika zaposlovanja komisija gotovo podpira cilj, da bi tudi profesionalni profil teh delavcev povišali. Želimo si, da bi se to področje še razširilo glede na demografske spremembe. Želimo si, da bi tudi ženske več sodelovali na tem področju, zato je treba kot predpogoj zagotoviti zaščito tovrstnega dela na domu. Komisija priznava, da je delo na domu negotovo, vendar pa se nam zdi, da ni vsako delo na domu premalo plačeno, neformalno in tako naprej. Konvencija ILO, kot je trenutno oblikovana, bi vključevala širši spektr profilov. V številnih evropskih državah že najdemo zanimive izkušnje. ki bi lahko prispevale k večji formalnosti in k manjši negotovosti dela na domu. Naj podam dva praktična primera, kaj smo storili. Naprimer, pilotni projekt, ki ga trenutno izvajamo, Evropski parlament je zahteval, da začnemo izvajati ta pilotni projekt. To negotovo delo na domu naj bi preoblikovali v delo, ki je povezano s pravicami. In v okviru tega pilotnega projekta izvajamo študijo katere namen je, da pridobimo več informacij o fenomenu negotovega dela v čim širšem smislu, kako se to odvija v Evropski uniji. Spodbujati želimo tudi konvergenčnost to vrstnega dela, zato da bi tudi to delo postalo bolj pogodbeno delo, kar pomeni, da bi bilo bolje zaščiteno. Države članice bi morale speti konkretne korake za to vrstno preoblikovanje, za identifikacijo osnovnih socialnih pravic, to je zelo pomembno. Poleg tega pa smo nedavno zaključili tudi s projektom o dostojnem delu v industrijskem sektorju zlasti, kjer se pojavljajo negotovi delovni pogoji, gre za študijo primerov v Italiji. Pogledali smo si, kako delavci imigrantje opravljajo delo na domu, če imate kakšnokoli vprašanje v zvezi s tem, vam lahko kolegi posredujo informacije. Tole je splošni okvir, če imate kakšno specifično vprašanje glede vsebine, glede postopka, je z nami tudi pravna strokovnjakinja. Tudi kasneje se lahko še pogovorimo o vsebinskih vprašanjih. Hvala. Izvrstno. Mislim, da bomo imeli še priložnost, da se vrnemo k tej tematiki, takoj, ko se vrnemo z obiska v Ženevi. V ponedeljek in torek bomo v Ženevi, zato predlagam, da predloge sprememb k resoluciji vložite do 24. marca. In sicer do 17. ure izključno v angliškem jeziku. Tako boste vsi lahko na povratnem letu pisali te predloge sprememb. Trinajstega aprila bomo te predloge preučevali, štirinajstega pa bomo o njih glasovali. Pod točko razno ni ničesar več, delom smo zaključili. Vidimo se ponovno trinajstega in štirinajstega aprila. Prijeten večer.